Torej, gospe in gospodje, začnimo. Eh, se strinjate? Gospe in gospodje, prisrčno vas vse pozdravljam. Eh, zlasti pozdravljam na popodanskem sestanku eh, strokovnjake, ki smo jih povabili in ki jih bom na to še poimensko predstavil in tega sedaj ne bom storil. Eh, glede energetske oskrbe in varnosti energetske oskrbe imamo v Evropi zelo eh, napet položaj po Fukushimi. Potem, eh, ko je ena velika država članica izstopila iz jedrske energije in ko je veliko zahtev, da bi se uporabilo obnovljive vire energije. Torej, Zvezdna republika Nemčija, katera stranka Eh, to je sklenila CDU, moja stranka, sem pa drugega mnenja, eh, da vas eh, pomirim, od tega sklep, ta sklep mi ne leži, ampak to ni važno sedaj. V vprašanju kapacitet in rezerv v energetski politiki dobivamo dodatne težave, kajti precej je oskega, oskih grl in še Severna Afrika je problematična, tudi druge dobave so lahko problematične problematične. Tudi zemeljski plin je rešitev, zanimiva opcija za fosilna goriva ki je na razpolago z, v povezavi z emisijami. Kot vsi veste, eh, je to povezano z obnovljivimi uh, viri energije, ki niso uh, vedno prisotni in so nihanja prisotna. Eh, zato mnoge države članice premišljajo o tem, da bi uporabile plin. Odkot? 60 odstotkov plina trenutno pridobivamo iz. Uh, tretjih držav. V nekaterih državah imamo celo 100-odstotno odvisnost od uvozov in eh, vsakdo ve, da veliki izvozniki za Evropsko unijo eh, so Rusija in Norveška, tudi nekatere druge države še in eh, mi smo se v odboru vedno zauzemali za to, da bi zmanjšali uvozno odvisnost od zemljskega plina in da moramo najti novo rešitev in zaradi tega je plin iz Krilovca Nemcev za nas gotovo zanimiva opcija. Potencial za ta plin je 216 krat večji, kot je trenutno poraba v Nemčiji za plin, torej zemeljskega plina in torej je veliko na razpolago. V zadnjih letih smo dosegli velik tehnološki napredek in eh, sicer eh, zato, da bi izkoristili te rezerve v Evropi, to je tudi domača eh, energija, ki bi lahko koristili, obstoja pa veliko ovir na tem področju, tudi okoljski odbor je opozoril na te probleme za posebno študijo. Razprava se ne vodi samo tukaj, pač pa v številnih državah članicah, zlasti v tistih državah, eh, ki so močneje prizadete zaradi tega, ker imajo eh, velik potencial eh, plina v skrilevcih in zato smo tudi zaprosili, eh, da bi se temu vprašanju približali z tem, za to razpravo. Zato smo povabili celo vrsto izvrstnih strokovnjakov in zato bomo imeli priložnost, da se bomo osredotočili na ta problem do 17.30. Pozdravljam gospoda Besona, gospoda Karopolo, eh, gospoda Voda, gospoda Howarda, gospoda Pisla in gospoda Rajnikerja. Upam, da sem vse priimke pravilno izgovoril. Eh, če ne, vas prosim, da me kasneje popravite. Najprej vodim predstavnika mednarodne agencije, gospoda gospoda Besona, da spregovori. Izvolite. Hvala lepa. Prosim, če lahko odprete mojo PowerPoint prezentacijo. Yep, that's the one and put it in there. Uh... while this uh, comes up on the screen, uh, let me introduce myself. I'm. Uh, Naj se predstavim, sem Kris Besson, delam za Mednarodno agencijo za energijo. Uh, zaprosili so me, da naj podam uvod v to predstavitev, da govorim o potencijalu plina iz Krilovca. Um, pri tem se bom navezal na dve poročili. Eh, poročilo VEO in pa poročilo Zlata doba plina. To je bilo objavljeno v začetku junija letošnjega leta. V tem poročilu raziskujemo, kakšen je potencial plina iz krilovca, ali lahko igra pomembno vlogo pri oskrbi z energijo na svetu v naslednjih 20 letih torej ali lahko ima ta plin večji potencial, eh, ali lahko ima plin večji, večji potencial zaradi nekonvencionalnih virov, kot je naprimer plin iz skrilavca. Eh, naj povem, da scenarij, ki je opisan v tem poročilu, ni najverjetnejši scenarij. Um, gre za to, da se plin uveljavlja skozi politične in gospodarske instrumente. Sam si bom ogledal situacijo v svetu, moja predstavitev bo deloma osredotočena na situacijo v svetu in deloma na situacijo v Evropi. ne vidim, ali lahko upravljam za mojo prezentacijo. Ne. Oh, this one, okay. So many. This says on off indeed. Wow, wonderful. All right, so. Aha, dobro, sedaj pa gre. Ker sem prvi govornik, bom začel z delovno definicijo plina iz skrilovca. Vem, da so nekateri drugi govorniki geologi, tako da bodo morda zgroženi spričo tega, kar bom povedal, ampak eh, imeli bodo priložnost dodati svoje definicije. Torej, govorimo o, o eh, plinu, ki se nahaja v skalnih formacijah, ki jih imenujemo skrilavec, čeprav so nekatere te skalne formacije skrilavec, spet druge so drugačne mineraloške sestave, ampak gre za skalne formacije, ki so bogate z eh, organskimi materijali, glinami, eh, niso posebno premeabilne, gre za zelo velike, zelo velike površine nahajališč v primerjavi z eh, tradicionalnim plinom. Te, ta nahajališča so pogosto zelo velika in pa tudi gosta pred približno desetimi leti se smatralo, da bi bilo negospodarno pridobivati plin iz takšnih formacij, ampak sedaj je za novo tehniko lomljenja postalo bolj gospodarno proizvajati plin iz eh, teh skalnih formacij, zlasti v ZDA. Verjetno ste veliko prebrali o hidravličnem lomljenju, zato ne bom eh, posebej pojasneval, kaj je to. Morda bodo o tem spregovorili drugi govorniki. Če si ogledamo razpoložljive nekonvencionalne vire po svetu, ne vem, če je graf dobro viden, naj povem, da modra pomeni že proizveden plin, rumeno in pa drugi stolpec predstavlja konvencionalni plin. Ne vidim točno, kaj je kaj, pravi govornik. In pa potem imate še uh, desno, desni stolpec, nekonvencionalno, uh, nekonvencionalne vire. Vidite tudi uh, metan iz uh, premogovnih slojev, uh, iz plin iz skrilavca in pa uh, plin iz tesnih površin. Torej, um, Tukaj se torej nanašam na nekonvencionalne vire, plin iz nekonvencionalni viri in pa nasplošno plin iz skrilavca. Ni, vsi viri niso točno določeni. Težko je vedeti, koliko plina se da pridobiti z določenih površin. Samo v ZDA imamo sedaj dovolj izkušen, zato da lahko. Um, relativno dobro ocenimo razpoložljivost tega plina, v drugih regijah je pa to sedaj še težje oceniti. Um, kakorkoli, iz tega grafa lahko razberemo dvoje. Najprej nekonvencionalnega razpoložljivega plina je vsaj toliko kot konvencionalnega. Uh, in, uh, in na ta način bi lahko podvojili količino plina, ki bi ga lahko pridobivali po celotnem svetu. To velja tudi za Evropo. Eh, vidite drugi in pa tretji stolpec v Evropi. Ta dva stolpca sta približno enaka. Nekonvencionalni vir v Evropi je predvsem plin iz skrilovca. če dodamo še plin iz krilavca, lahko dobimo dvojno količino plina, ki je na voljo v Evropi, poleg torej, konvencionalnega plina. Kljub temu ostaja Evropa relativno majhna, ko gre za eh, nahajišča plina in pa eh, vire v primerjavi z drugimi deli sveta. To je graf, ki kaže, na razpoložljive vire plina iz krilavca v nekaterih evropskih državah, eh, čeprav so tukaj tudi nekatere države, ki niso v Evropski uniji. Ta graf ni dokončen. Vzel sem ga iz poročila, ki je bilo objavljeno pred nekaj meseci. Ehm, pripravil ga je ameriški urad oziroma oddelek za energijo. To je poročilo, ki govori o nahajališčih plina iz skrilovca, izpušča pa nekatere države, ker vemo, da obstaja velika nahajališča, naprimer Španija. Eh, vemo, da v tej državi obstaja velika nahajališča, čeprav Španija ni na tem grafu. No, eh, glavna ugotovitev je, da obstajajo viri plina iz skrilovca, tako v Evropi, kakor tudi druge po Evropi. Eh, plin iz skrilavca je drugače razporejen kot eh, konvencionalni plin. Eh, ko je šlo za tradicionalni plin, eh, je glavne zaloge imela Rusija in pa sosednje države. Plin iz skrilavca pa je bolj razporejen po vseh državah. Tukaj na tem grafu lahko vidite, kaj se bo zgodilo v naslednjih 20 do 25 letih v prihodnosti bomo eh, pridobivali čim več plina iz nekonvencionalnih virov. Eh, tukaj lahko vidite, da modri stolpec prihaja, eh, predstavlja konvencionalne vire plina, ostali nekonvencionalni viri pa bodo, vedno, pa bodo verjetno igrali vedno večjo vlogo. Kakor sem omenil, je plin iz kriroza prisoten v številnih državah, tako da pričakujemo, da se bo pojavil v celi vrsti držav v naslednjih 25 letih. Evropske države tukaj niso prikazane. kajti videli smo, da so zaloge v Evropi relativno majhne v primerjavi z eh, drugimi deli sveta. Če se na hitro vrnim na prejšnji graf, količine, ki jih verjetno ne morete prebrati, so v milijonih kubič, milijardah kubičnih lit, metrov um, plina. če želite to povezati z enotami, ki jih bolje poznate, trenutna poraba v Evropski uniji je približno 500 milijard kubičnih metrov na leto. Ko gre za eh, ta graf, pa se to nanaša na porabi v naslednjih 40 ali 60 letih. Kaj bo vplivalo na razvoj pline skrilca v Evropi. Najprej seveda moramo odkriti nahajališča, kar bo vplivalo na prihodnjo proizvodnjo, pa so dejavniki, ki so tukaj našteti, to so vse glavni, torej eh, eh, kakšna. Torej, gospodarstvo, bo, kakšna bo stopnja razpoložljivosti, popraševanje, kakšen bo vpliv na okolje in pa kakšna bo zakonodaja. Kar se tiče uh, gospodarnosti, cen, cena je približno 6 dolarjev na MBTU v ZDA. v Evropi. Imamo nekoliko drugačno enoto. V ZDA se proizvaja bini skrilavca. Um, proizvaja se tudi uh, tekočina, ki se imenuje tekočina iz plina iz krilovca. In uh, ta tekočina ima enako, približno enako ceno kot nafta. Se pravi, pomočjo te tekončine potem lahko postane proizvodnja plina iz krilca tudi dobičkonosna. Ni dvoma, da bo cena v Evropi višja kot v ZDA, eh, na to bo vplivala cela vrsta dejavnikov, namreč struktura industrije je tukaj zelo drugačna, manjša, drugačna je razporeditev lasništva zemlje. Um, koliko višja bo cena, tega ne vemo. Nekateri kolegi, ki so dejavni v industriji, vam bodo morda lahko podali ocene v številkah, ampak v naslednjih šestih do dvanajstih mesecih bomo lahko vedeli več. Prve vrelce se že preizkuša na polskem, to so mm, pilotni projekti. In uh, sedaj se bo postopoma izkazalo tudi, kakšna bo cena za to, da bi bili ti vrelci gospodarni. V ZDA eh, se še učimo glede gospodarnosti eh, plina iz krilovca. Kar se tiče popraševanja, ni dvoma, da tukaj v Evropi obstaja popraševanje eh, o okolju in pa o zakonodaji, pa bom bolj podrobno govoril in pragotovo gotovo bodo o tem govorili tudi drugi govorniki. Če govorimo o popraševanju, porast popraševanja po vsem svetu v naslednjih 25 letih bo izhajal predvsem iz držav v razvoju, Kitajska, Indija in tako naprej. To ni nobeno presenečenje. Um, tukaj se iz tega grafa je razvidna, razvidno povečanje popraševanja v naslednjih uh, eh, 15 ali 25 letih. Popraševanje se bo povečalo tudi v Evropi. Eh, tukaj v tem grafu lahko v modrem stolcu vidite pričakovano popraševanje po eh, plinu, Prav tako so prikazani uvozi, tudi uvoz se bo povečal. Zakaj povečanje uvoz, če pričakujemo, da se bo tudi v Evropi začel črpati plin iz krilovca, to lahko potem pojasni naslednji graf. Ključno vprašanje je to, da bodo nahajališča, ki trenutno obstajajo, um, se v prihodnosti zmanjšala. To se bo zgodilo tako v Evropi, kako tudi drugod po svetu. Um, ta nahajališča se bodo, tudi, se bodo torej postopoma izčrpala. Zato bodo potrebni nekonvencionalni viri, zato da bi mm, nadomestili tako upadajočo porabo eh, obstoječih nahališk, kakor tudi zadovoljili povečano popraševanje. V Evropi eh, svetlo modra in pa nebeško modra predstavlja ta nahališča ki jih je še potrebno najti ali še potrebno razviti. E, ko gre za konvencionalna nahajališča, pa je slika za Evropo podobna kot e, graf, ki predstavlja, ta graf, ki predstavlja situacijo po vsem svetu. E, se pravi, klin iz skrilovca bo težko nadomestil upad konvencionalnih virov in zato bodo vedno večjo vlogo v Evropi odigrali tudi uvozi plina. Še okoljski vidiki, o tem je bilo veliko razprav, veliko razprav, veliko so o tem pisali tudi mediji, veliko obstaja pomislekov, ko gre za te, eh, nekonvencionalni plin, tudi ko gre za tehnike, um, hidravličnega lomljenja, horizontalnih uh, vrtališč in tako naprej. Uh, gre za pomisleke glede onesnaževanja, odpadnega materijala, emisij teplogrednih plinov, um, potem tudi izraba zemlje, ki uh, črpanje plina iz krilja se zahteva veliko površino, uh, ti v ZDA že predstavlja problem? Um, no, uh, če se upošteva optimalni zakonodajni in pa operacionalni okvir, potem se lahko zmanjša vpliva na okolje. Potrebno je širiti najboljše prakse. Eh, to je graf, ki kaže količino izpustov toplogrednih plinov um, v posameznih stopnjah proizvodnje, pri proizvodnji, pri lomljenju, pri uh, izgorevanju uh, na levi strani za konvencionalni plin, na plinu iz eskrilavca, na Eh, desni strani. Naj dodam še to, torej gre skoraj za zadnji posnetek. Emisije CO2 iz industrije plina, nekaj o tem nekateri pravijo, da je plin eh, rešitev za zmanjšanje emisij CO2. Ta graf kaže, da to ni ravno eh, res. Tukaj vidite razliko med dvema možnima scenarijema. Eh, emisije CO2 se povečajo, kajti pri tej študiji je upoštevano manj virov iz, naprimer, jedrske energije, tudi manj iz obnovljivih virov. In eh, končni rezultat je ta, da ne pridobiš veliko, ko gre za emisije CO2 z eh, pridobivanje plina. In pa v zaključku, čez nekaj tednov bomo objavili novo raziskavo. Tudi nekaj številk v zvezi z nahajališči oziroma viri plina. Um, hvala lepa za vašo pozornost in opravičujem se, če sem nekoliko prikoračil svoj čas. Hvala lepa za vse informacije, gospod Beso. Sedaj pa besedo predajam naslednjemu krugu govornikov, ko gre za komercialno izvedljivost in pa finančne posledice. Najprej dobi besedo gospod Karabula, ki je podpredsednik za polsko polske Oil and Gas Company. Še enkrat apeliram na vas, eh, da ste kratki, kajti eh, imamo veliko prispevkov in eh, čas, ki je odmeren zagovornika, je približno 10 minut. Hvala, gospod in gospodje, hvala za povabilo, da 27. junija sem nekatere srečal na Polskem in veseli me, da lahko nadaljujem eh, to predstavitev o našem delu v zvezi s plinom iz Krilavcev. Kratka predstavitev tega, kaj je naša družba. Mi smo eh, da je javni na področju raziskav, eh, potem seveda tudi pri uvozu Eh, iz Rusije in sicer sodelujemo z Gazpromom in nimamo več uh, prenosa, to dela druga družba, uh, torej gre za sistem z visokimi zmogljivostmi, ampak to dela druga družba. Seveda pa smo potem spet dejavni na področju distribucije in na področju prodaje. Uh, Eh, mi smo v lasti države, tako da nas nekateri tudi imenujejo nacionalna naftna družba. 72 eh, odstotkov je v lasti eh, države, 27 odstotkov pa na borzi. 9 milijard dolarjev je naša vrednost. Danes bom spregovoril o komercialnih vidikih plina iz skriljavca in sicer iz industrijskega vidika. Seveda eh, se bom navezal eh, tudi na nekatere misli, ki eh, smo jih že slišali. 2000, oktober 2010 smo to že obravnavali. Ne bom govoril samo o finančni izvedljivosti, o profitabilnosti plina iz krilovcev. To bo zadnji del moje predstavitve. Začel bom z okoljskimi problemi. Kar je res pomembno je, da se seveda zavedamo teh skrbi, ampak kar je še posebej pomembno je, da na ustrezen način komuniciramo z javnostjo. In to smo naredili kot družba Pignik. Eh, seveda imamo to. Eh, torej, 18. julija 2010 smo eh, prvič naredili to hidraulično lomljenje v Eh, na polskem in sicer v Merkulova 1. Pri tej vrtini nismo bili zelo uspešni. 18. septembra 2011 pa smo bili uspešni. E, torej pri vertikalni vrtini smo s frakcioniranjem uspeli pridobiti e, plin iz kriljavca. O tem bom povedal tudi še nekaj po, poznaje. Imamo e, tudi še drugo podjetje na polskem, ki se ukvarja s tem, ki je tudi že izvedla horizontalne vrtine. Torej imamo deset vrtin na polskem, eh, kjer pridobivamo plin iz krilavcev. Tri vrtine eh, smo uporabili za, poskusn, za to poskusno lomljenje. Kar zadeva torej razpoložljivost. Eh, in kar zadeva eh, tudi obveščanje javnosti, eh, prirejamo tiskovne konference, predvsem pa eh, poskušamo sodelovati tudi z ljudmi na kraju samem, eh, s kmetje, eh, od katerih kupujemo tudi zemljo, da lahko razvijamo naše scenarije. Tu vidimo nekaj slik, kako se srečujemo s temi ljudmi in seveda jim poskusimo jasno eh, razložiti, zakaj gre pri hidrauličnem frakcioniranju, pri hidrauličnem lomljenju. Nekateri seveda postavljajo vprašanja in radi odgovarjamo na ta vprašanja. Odkar sem v zadnji se srečal 25. Eh, junija tega leta, sem organiziral eh, srečanje v Markolovo. In kaj je pomembno? Eno leto po hidrauličnem frakcioniranju smo prišli tja in smo lokalni skupnosti pokazali, kako eh, smo, kako zgleda ta lokacija danes, ko smo, potem ko smo začeli s tem lomljenjem. In seveda se bomo večkrat še vrnili v te regije in tudi v druge regije na Polskem. Eh, septembra smo organizirali srečanje v Trinici in smo pokazali široki družbi različna sredstva, ki jih uporabljamo za vrten, vrtanje in tudi za eh, frakcioniranje. 27. septembra je bilo eno tako eh, srečanje v Ljubičenovo, da spet lokalni skupnosti javnosti pokažemo, kaj bomo storili, delali v naslednjih mesecih, ko bomo izvedli to horizontalno vrtino in multifrakcioniranje. Eh, ko je bilo eh, Na polskem se je postavljalo vprašanje, ali naj pridobivamo plin iz krilavcev ali ne, se je odgovor glasil eh, takole. 73 odstotkov Poljakov je za pridobivanja plina iz krilavcev, ampak seveda se vedno postavlja tudi vprašanje kaj pa, če je ta proizvodnja v moji bližini, v mnogih državah boste ugotovili, smo zato, ampak ne blizu mene. V, na polskem pa več kot 56 ljudi, eh, odstotkov prebivalstva pravi, da nimajo nič proti, če to poteka v bližini mene, tudi v eh, na, eh, zemliščih, ki so v moji lasti in to nas seveda spodbuja, sedaj pa komercialna izvedljivost. Naslednje vprašanje je seveda tehnologija geotehnično razumivanje. In v teh eh, dveh poljih vidimo, da kot družba seveda uporabljamo najboljšo razpoložljivo tehnologijo. Eh, hidravlično lomljenje je bilo izvedeno s pomočjo Halliburton. 2010 in tudi pred enim mesecem je družba Halliburton iz Nemčije prišla v Nemčijo v, na Polsko in izvedla to hidraulično frakcioniranje. Seveda bi to lahko eh, podrobno razložil. 1600 kubičnih metrov vode smo uporabili in to smo črpali v vrtino v globini 3000 metrov. In to je trajalo 210 minut. Vse je bilo storjeno v skladu z načrtom in z najboljšimi razpoložljivimi praksami. Ni bilo okoljskih eh, komplikacij. Pa še ena stvar. Eh, lomljenje v Markovolu pred enim letom je bilo ocenjeno tudi strani Poljskega ministrstva za okolje. Storili so nekaj, kar pravzaprav ni potrebno, ampak ker so hoteli preveriti, ali je potekalo vse v redu in ali je to, kar smo storili, res to, kar naj, naj bi storili, so izvedli to revizijo, ta audit in rezultat audita. Revizija je bil jasen. Vse je bilo storjeno v skladu z zakonom. In še nekaj je treba omeniti. Na polskem imamo. Uh, torej imamo seveda tudi zelo stroge zakone, kar zadeva rodarstvo, ki so tudi, naprimer, razli se razlikujejo od ZDA ali od kje druge, ampak Eh, pa še nekaj, kar je pomembno reči eh, v zvezi s pridobivanjem eh, plina iz kriljoca so in, inženirski vidiki in um, industrijske storitve. Spet dve pripombi v zvezi s tem. Tehnologija, uh, hidraulično lomljenje je seveda sofisticirana tehnologija, delamo z visokim pritiskom. S 300-600 bari črpamo vodo v vrtine, vendar eh, na polskem so, smo navajeni na te sofisticirane tehnologije. Polska proizvaja heli kot edina država v Evropi, eh, imamo napravo v Odulanu, kjer pridobivamo heli, eh, kjer delamo z zelo nizkimi temperaturami. Torej, če ima kdorkoli dvome, mi smo pripravljeni, eh, mi smo v stanju upravljati s eh, hidrauličnim lomljenjem. Že več kot 30 let eh, delamo pod ultranizkimi temperaturami in smo pomemben akter, kar zadeva heli. Ne bom govoril o različnih uporabah helija na svetu, vendar samo sedem držav je, ki lahko rečejo, da proizvajajo heli in Poljska je ena od teh sedmih držav. Potem sodelovanje z univerzami. Tudi to je zelo pomembno. Naredili smo prvi korak in ustanovili smo konzorci z vodilnimi eh, polskimi eh, eh, univerzami za, teh, eh, za, eh, za tehniko in sicer s kr kr Krakovom, Varšavo in tako naprej. Zakaj? Zato, ker se želimo razvijati naprej, ker, želimo, ker se želimo učiti eh, naučiti še več in že kmalo bomo sodelovali v programu, ki bo vključeval tudi druge evropske države in ta raziskovalni program bo seveda eh, izveden s pomočjo Evropske unije. Potem eh, storitvena podjetja popolnoma eh, se zavedamo, da torej nekatera podjetja so že rekla, da se zelo zanimajo za te vrtine na polskem in da želijo pri tem sodelovati. Potem izvedljivost, seveda gre za gospodar, vidike gospodarnosti. Eh, že rečeno je bilo, da predvsem v ZDA stavijo na plin iz krilovcev. Tu vidimo uh, zeleno linijo, kjer uh, ki kaže uvoz eh, utekočinjenega plina v ZDA. V ZDA sicer veliko proizvajajo, ampak veliko so tudi uvažali in bil je čas, ko je energija eh, znašala, ko je bila cena 12 dolarjev in več in rekli so, tega ne sprejemamo, mi smo bogata država, ampak ne bomo sprejeli 12-14 eh, dolarjev na milijon BTU-jev. Kaj se je zgodilo? Uh, stavili so na plin iz skriljavca in skriljavcev in uh, cena je padla. Kar je res pomembno je, da ZDA Uh, eh, nimajo več dragega uvoza od končinjenega plina. Rdič, uh, eh, oranžna linija je japonska. Na japonskem vidimo padec uh, cen LNG, ampak to je bil samo uh, začasen padec zaradi krize 2008 in 2009. Moramo seveda omeniti, kaj se bo zgodilo po Fukushimi in po uh, potresih. Ampak najprej uh, torej ta čart Gazproma. Ko govorimo o izvedljivosti, moramo govoriti seveda o cenah. In tu uh, vidimo vertikalno črto, vertikalna črta je 11. marc. 11. marca se je zgodil potres na Japonskem in je trajal dvi, dva dni do 13. marca. Kaj se je zgodilo? Zelena črta, cena energije na ravni 10 dolarjev za 1 milijon BTU se je povečala na 16 v enem dnevu. In kaj se tu, kaj tu vidimo? 15. marc, samo nekaj dni po potresu in na osnovi dolgoročnih uh, pogodb. Torej, pričakovalo se je, da bo cena padla, vendar se to žal ni zgodilo. Tu na tem grafu vidimo razvoj cen do leta 2014 in uh, ni pa Eh, realnih prognoz za obdobje po letu 2014. Ampak tu vidimo, da bo na nemškem trgu eh, cena na 12 dolarjev na milijon BTU-ja, v eh, Združenem kraljestvu približno 10 v ZDA, v poslovnem centru oziroma trgov trgo, tr, eh, trgovskem centru 6 dolarjev, torej 6 v primerjavi z 12 dolarji. In to, zato moramo resno razmisliti o plinu iz krilavca, kajti do teh razlik prej ni prišlo. Eh, prej smo bili na popolnoma drugačnih ravnih, cenovnih ravnih, da se povrne malo na Japonsko, tako kot sem že rekel pred marcem, januarja, februarja so cene za Japonsko in Evropo na trgu Japonske in Koreje in ZDA se gibale okrog 10 dolarjev. Tu vidimo podjetje Mitsubishi, oni vedo, kaj, eh, kaj delajo, kaj ti predvsem uvažajo LNG in tu se je cena pa uspela na 16 dolarjev milijonov BTU. Danes pa je cena 17,5 dolarja na milijon BTU-jev. Šest mesecev potem se je dra situacija dramatično spremenila in zato je vprašanje, ali si lahko privoščimo to ceno. Japonska mogoče ja, Japonska je bogata država, Poljska pa ne, mi nismo, mi še nismo bogata država. Uh, želimo pa seveda postati malo boljši. Seveda gre za cene, ampak ne samo za cene. Moramo upiti tudi pa vpraševanje. Rekli smo, da obstaja velika brzil, kajti pa vpraševanje po plinu se bo povečalo, eh, kajti nasplošno raste pa vpraševanje po energiji. Kako bomo 2030 eh, to pokrili? Eh, plin iz krilavca ne bo edina rešitev, ampak dajmo mu vendar možnost kajti to je vir, ki ga imamo tu v Evropi in to eh, ne velja samo za Ponsko, imamo sicer številke za Polsko, ampak so tudi viri v Franciji. V zadnjih tednih pa je tudi Združeno kraljestvo napovedalo, da imajo še večje zaloge eh, kot Poljska. Torej, dajmo plinu iskrilovcev možnost in oglejmo si analize. Uh, Chevron, na primer, industrija na osnovi analiz McKenzie, ki kažejo cene plina oziroma koliko stane eh, proizvodnja plina iz krilavca na polskem, 8 eh, dolarjev ali mogoče malo več. 240 milijard kubičnih metrov je zalog v Evropi, menda. Eh, sed ne, nismo konkurenti eh, Rusiji, nismo konkurenč, konkurenčni oziroma nismo konkurenti eh, eh, vetrni energiji, temveč mi moramo zapolniti vrzeli, ki obstajajo. Veliko je možnosti tudi za druge vire. Torej, vem, mi na polskem, naša družba je začela kampanjo, da moramo ostati, da moramo ohraniti upanje, ta upanja. Več kot 16 tisoč glasov od Polskov, Poljakov smo zbrali, ki eh, zahtevajo, da naj se ne ukine jo preiskave v zvezi s pridobivanjem eh, plina iz krilovcev na Polskem. Tu je eh, eh, eh, nahajališče Barnet v Združenem kraljestvu eh, v Združenih državah, eh, ki je zelo dobro raziskano. Eh, torej tam ustvarjajo veliko, veliko je tudi delovnih mest, eh, finančne implikacije, to je seveda zelo pomembno, če si ogledamo leto 2030 in če bomo kot Evropa eh, uvozili skoraj 280 kubičnih metrov plina in če izhajamo iz 10 dolarjev, bomo za to uporabili 98 milijard eh, dolarjev. Ali drugače, Poljska danes uvaža 10 eh, milijard kubičnih metrov na leto in če uporabimo isto ceno 10 dolarjev, to stane na leto 3,5 eh, milijard evrov, ki jih plačujemo drugim, torej ne evropskim državam in to lahko spremenimo. Eh, plin iz krilovce bo koristil Evropi, se bi, da bo to vodilo do izboljšanja podnebja in eh, tudi izboljšalo emisije CO2, razen tega bo to izboljšalo energetsko varnost in eh, ustvarili bomo tudi delovna mesta. Zato povdarjam to, dajmo sami sebi možnost, da vse to dosežemo. Hvala lepa. Herzlichen Dank, ich gebe direkt. Prisrčna hvala in naslednjemu govorniku dan besedo, gospodu Von. Eh, je, prihaja iz eh, Združenega kraljestva in eh, prosim, da se ponovno vas prosim, da se držimo časa, drugače zadnji ne bodo več imeli možnost, da spregovorijo. Torej, beseda je vaša. Hey, moje ime je Von in uh, sem uh, človek iz kvadrile. Najprej vam bom povedal nekaj o kvadrili in na to vam bom uh, povedal o samem razvoju in uh, o tem, kakšen vpliv ima ta razvoj na celotno gospodarstvo. Kvadrila Resources. Uh, to je družba iz Združenega kraljestva uh, Naša družba je bila ustanovljena 2007, eh, vrtamo eh, že nekaj časa in sicer imamo zdaj tretjo vrtino v Skrilevcih v Združenem kraljestvu, imamo 6500 km2 eh, v pogodbi v Združenem kraljestvu, na nizozemskem in na polskem in pričakujemo, da bomo tudi v drugih evropskih državah še imeli priložnost, da vrtamo v Skrilevce. Kar se tiče razvoja in omejitev, eh, bi bilo potrebno reči, da. Prema, nekateri ljudje mislijo, da je eh, premalo eh, razpoložljive tehnologije, da je tehnologija premalo preizkušena, da je veliko okoljskega vpliva in zaradi napačnega mnenja v javnosti je pač veliko kritike in da je premalo recimo plina v teh skrilevcih in ljudje imajo pač različna mnenja. Kar se tiče teh vprašanj, eh, zlasti pri pomankanju eh, opreme, moramo reči, da imamo svojo lastno eh, opremo, imamo nekaj kupljene opreme tudi iz Kanade, tako da imamo v uporabi že devet mesecev in sicer v raziskavah še, ne deluje v celoti, ampak lahko rečemo, kažemo, da smo še v fazi delno, da preizkušamo, poskušamo eh, tudi, da na hitro premešamo to opremo in da bomo delo organizirali tako, da bo teklo po najboljših eh, poteh in najbolj učinkovito. Če to primerjamo z Polsko ali pa z ZDA, eh, lahko rečemo, da je prišlo že do dobrega razvoja, mi dajemo izredno dobro storitev. Pogovarjal sem se že z nekaterimi velikimi proizvajalci opreme za področje skrivcev in lahko rečem, da smo tukaj na dobri poti. Eh, če niste še videli, to je naša vrtina v Združenem kraljestvu eh, in eh, imamo 30 metrov v višino postavljeno opremo. To je tudi nekaj druge opreme še za frakcioniranje. Vidite tudi še vodne tanke, tanke za vodo, ki so v Evropi eh, mogoče drugače kot v ZDA in nimamo odprtih eh, vrtin, vse je zaprto eh, in imamo vertikalne vrtine in vrtamo v, na več mestih, to je z 15 tisoč konjskimi močmi in na ta način izboljšujemo in povečamo našo učinkovitost pomembno je upoštevati eh, gostoto prebivalstva v Evropi, ki je bistveno višja kot v ZDA in eh, z sodobno tehnologijo. In lahko rečemo, da bomo eh, osredotočili naše delo na določenem ozemlju in bomo tam delali več vrtin, tako da bomo imeli eh, proizvodno, ki tudi ni glasna. Eh, na 250 metrih oddaljenosti imamo eh, vse zahteve eh, po glasnosti upoštevane, torej tudi po hrupu in obremenjenosti z hrupom. Eh, mi tudi lahko po potrebi postavimo tako imenovane eh, zvočne zidove, ki omejujejo Eh, obremenjeno z zvokom. To, to je ena od prvih vrtin v Združenem kraljestvu. Vidite, da ni eh, veliko obremenitve pokrajine in da okoljsko prebivalstvo ni prizadeto. Eh, tukaj vidite, da je v Evropi eh, zelo majhno obremenjenost predvidena, če bomo eh, na široko začeli z vrtinami v skrilevce. Tudi, če bi želeli, ne bi bilo možno, da bi tako delali eh, kot drugot po svetu. Cena bi bila dosti previsoka tudi zaradi posameznih lokacij, ker so potem vrtine predvidene in moramo računati s tem, da bomo na majhni lokaciji imeli več vrtin, da bomo čim več uh, uspeha dosegli. Uh, tukaj, če si pogledate na uh, prosojnici, uh, vidite, da je nemogoče, da bi zelo daleč narazen imeli posamezne vrtine. Tukaj spode na sredini nad črko B vidite, da je ena lokacija, kjer je več vrtin in na to uh, Eh, vidite še eno eh, mesto, kjer je mm, na razdalje med posameznimi vrtinami 3 km. Kot vidite, eh, so vrtine na določeni oddaljenosti. In, ehm, Kar se tiče frakcioniranja, mnogi pravijo, da je to še nova, nepreverjena tehnologija, ampak dejstvo je, da 60 let se že dela s tem, eh, da imamo eh, več kot milijon eh, vrtin v ZDA-ju in tam se hidraulično frak frakcionira. Ljudje bodo rekli, dobro, takrat je bilo drugače, kot je danes, ampak mi poskrbimo, da so dela drugačna in eh, bolj sprejemljiva. Eh, imamo različne študije, eh, ki so opravljene pri nas v Združenem kraljestvu in imeli smo tudi različne kontrole našega dela in tudi statistike, kako vpliva to naše delo na okolje. Zgore levo vidite eno od prvega frakcioniranja in v skrivcih eh, delamo eh, več stopensko eh, frakcionirali za posebno obliko vode. Tukaj je pa ena od prvih tašnih, ena od prvih opravil, pri katerim sem prisoten. Tehnologija je torej že nekaj časa prisotna, ni nekaj novega, kar bi se šele zdaj na novo uvajalo. Veliko se govori o, o okoljskih vplivih. V Evropi so sedaj dela malce drugačna kot v ZDA. Včasih se je dogajalo sicer, da je prišlo do različnega razlitja na površini, ampak tukaj v Evropi je vse izredno zaprto, zelo zapečateno bi lahko rekli, tako da ne pride do eh, razlitja. Eh, imamo različno testiranje, mi eh, nimamo mm, zunanih odprtin in vse je v jekleni vodnih eh, rezervarjih, eh, imamo zaprte sisteme vrtanja. In ena od pomembnih zadev v Združenem kraljestvu je, eh, da pre, imamo monitoring uveden, tako da ne pride nikjer v bližini do nepredvidenih izstopanja plina. Zlasti podtalnica eh, je vprašljiva, pravijo nekateri, ampak to nima veze z samim vrtanjem, zaradi tega, ker je eh, pri nas v Evropi eh, najbolja, najboljša praksa že uveljavljena, tako da imamo izredno dobro omejitev vpliva na okolje, imamo več plasti cevi in plasti pro, proizvodnja se odvija eh, v zelo eh, dobro eh, zatesnjenih cevih, tako da ni vpliva na okolje in tudi ni vpliva na podtalnico. Okoljska vprašanja torej, so zelo v javnosti in ljudje se s tem ukvarjajo. Eh, mi eh, zelo podpiramo, da bi eh, vse dobro razložili tudi ljudem. Mi točno povedo, povemo, kakšne kemikalije uporabljamo, kakšne vrste tekočin da, in sicer tako pri vrtanju, kot tudi pri frakcioniranju. Okoljska, okoljske agencije se tudi ukvarjajo s tem in tudi pregledujejo naše delo. Imamo tudi zelo odprt pristop do tega vprašanja. Eh, več eh, sto eh, je že bilo obiskov različnih ljudi, tako prišli so k nam tako eh, kmetovalci iz bližine, prišli so eh, predstavniki eh, raznih pristojnih organov, prišli so ljudje iz političnih strank in tako dalje in vsem smo pokazali, kaj vse počnemo, da bi lahko ustrezno zaščitili tudi okolje v zvezi z našim delom. Povedali smo tudi, koliko vode je povezano z iskanjem plina v skrilevcih in koriščenjem plina iz skrilevcev ugotovili so in pokazali smo tudi, da se pravzaprav manj vode uporabi kot pri proizvodnji jedrske energije. Če se pogleda dejansko porabo vode eh, in eh, lahko rečemo, da so eh, da je pri nas v uporabi manj vode, kot je pri namakanju igrišč za golf. E, imamo pa e, pri nas se samo enkrat e, uporabi vodo in potem se dolgo časa lahko uporablja plin, ki eh, se ga na ta način najde. Eh, lahko rečemo, da je voda eh, dragocena in zelo pazimo, da se čim bolj reciklira, tako da se čim manj sveže vode uporabi, tako da 100 odstotno vodo recikliramo še ena stvar, eh, ki jo skrbno upoštevamo in eh, kjer nas tudi zelo nadzorujejo, eh, je to, kako je po frakcioniranju in mi ne prezračujemo, pač pa, ko je plin v vodi, ga tako izločimo, tako da ne pride do nestaženja okolja in imamo izredno dobro spiranje, tako da mm, da se Eh, ne, da ne izstopa plin v atmosfero. Nočemo torej, zračanja, eh, mi želimo prodajati ta plin, ne pa da nam uhaja po nepotrebnem. In eh, sigurno tisti plin, ki nam uide, nam ne koristi pri prodaji. Še nekaj je pomembno. Dejansko so naslednje kemikalije vključene, ki v posameznih stopnjah našega dela Imamo eh, diagram, ki, eh, pre, ki točno predstavlja naše eh, delo tudi z eh, vsem nadziranjem našega dela. In eh, naslednja slika, eh, to je oprema za separiranje, za separacijo. Eh, imamo posebne jeklene tanke, ki jih za to uporabljamo. Eh, vidite, da. Eh, če bi karkoli izstopalo in eh, se razlilo, eh, se zadrži na lico mesta, tako da lahko to ponovno uporabimo oziroma eh, lahko počistimo in lahko ustrezno poskrbimo za okolje. Še ena stvar, ki se pogosto pojavlja, to je mnenje, da ni dovolj eh, virov, eh, da bi se splačalo koriščenje plina iz krilavcev, ampak eh, lahko rečemo, da samo v Bowlandu, v ZDA imamo dovolj, je dovolj plina in to je plin, ki je prisoten in tega ni, bom, vse to bomo eh, le stežka uporabili, samo en del tega bomo lahko izločili, eh, bomo eh, vrteli bomo posamezne vrtine in bomo testirali, kako je z posameznimi eh, lokacijami, bomo videli, koliko plina lahko proizvede, proizvedemo na eni lokaciji in z eno vrtino. Eh, in, imamo potem na osnovi naših poskusov eh, dober pregled eh, možnosti, ki so pred nami in koliko pravzaprav, kolikšno proizvodno lahko dosežemo. Eh, vidite modre črte, to so vrtine, ki smo jih poskusno smo delali vrtine in potem preračunavali, koliko plina je na razpolago, koliko ga lahko izločimo. Ehm, imamo Regeneres Consulting, eh, to je projekt, ki ga je izdelala Regeneres Consulting in eh, neodvisna študija v Združenem kraljestvu. 400 eh, vrtin smo opravili tako v devetih letih. Imamo deset enot za opremo, s tem imamo 600 delovnih mest za vedbo vseh teh nalog. Eh, okoli eh, v letih eh, 2016 bomo imeli največjo gostoto našega dela in iz tega bo išlo 6 do 7 milijard evrov davka. Torej, ni potrebno, da nam vlade dajo denar za to, da bomo izločili ta plin iz skrivca, pač bomo lahko denar celo vračali vladam v obliki davko. Vemo, da na določenih eh, področjih lahko uspešno vrtamo, da lahko hidravlično frakcioniramo eh, iz skrilevcev. To je ena od prvih vrtin v Združenem kraljestvu. Vidite, eh, da se lahko opazi tudi plamen pri nas pričakujemo, da bomo eh, delali še več vrtin, da bomo lahko na tej osnovi začunali, koliko plina eh, je na razpolago in koliko ga lahko dejansko koristimo. Hvala lepa. Eh, prisrčna hvala za to prezentacijo. Zahvaljujem se govornikom. Sedaj moramo opraviti tukaj eh, nekaj sprememb, ker pridejo trije novi govorniki na vrsto in pridejo sem za govorniški odr. Zdaj, Okay. Ja. Darf noch mal bitten. Äh, še enkrat vas prosim, da vsi poskušate eh, se držati predvidenega časa. Eh, vidite tudi čas, eh, ki teče, torej eh, opa, lahko vidite, koliko časa ste že porabili. To ni hudobno z moje strani. Vnaprej je bilo dogovorjeno, koliko časa ima vsak govornik na razpolago. Torej, sedaj bomo govorili o tehnologiji za prihodnost, o, bomo govorili o razvoju in tri gospode smo povabili, ki imajo različno Eh, funkcijo. Prvi je Robert Howard, eh, ki je profesor iz New Yorka. Eh, torej, vi, gospod, ste zdaj prvi na vrsti. Izvolite. Uh, Hvala lepa. Zelo vesel sem, da lahko tukaj govorim v vašem odboru. Naj kot znanstvenik eh, spregovorim o razvoju zadev v, drža, v Združenih državah Amerike. Osredotočil se bom na okoljske vidike na, in na izpuste CO2 povezane z plinom iz skrilovca. Tukaj ugovarjam zadnji predstavitvi. Ampak po mojem mnenju in mnenju tistih, ki opazujejo razvoj dogajanj v ZDA, naj povemo, da je pridobivanje plina iz krilovca nova tehnologija, zahteva hidraulično eh, črpanje, tudi hidraulično lomljenje. In eh, čeprav se to lomljenje že dolgo uporablja v industriji plina, Um, to ni enaka metoda, kot se uporablja pri pridobivanju plina iz skrilavca. Prepričan, poprečen, uh, eh, tradicionalni vrelec je imel uh, eh, 300 tisoč litrov vode, Mm, torej, danes se uporablja približno 20 milijonov litrov vode, včasih se je uporabljalo približno 300 tisoč litrov vode. Um, tu se, tukaj tudi obstajajo razlike pri uh, materijalih, ki izhajajo pri tem črpanju, pri uh, surfaktantih in pa tako naprej. Se pravi, tehnologija je relativno nova, ki jo uporabljamo v zadnjih, približno v zadnjih petih letih, zunaj ZDA še manj časa, ampak nova je za ZDA in pa za znanstveno skupnost. Nimamo jasnih študij o okoljskih učinkih te tehnologije. Prve znanstvena dela so bila objavljena šele v zadnjih sedmih ali šestih mesecih. Kaj vemo? Um, lokalno onesnaženje je velika, velik problem, tukaj shaja ozon, benzen in pa drugi kancerogeni oglikovodiki. Ehm, obstaja tudi onesnaženje površinskih voda in pa podtalnic in ehm, predvsem je tukaj problematičen odpadni material, ki izhaja iz te tehnike, Eh, nekateri so povedali, da se te odpadke reciklira, ampak to ni v skladu z našimi podatki. Imamo ehm, podatke iz države Pennsylvania, da bi naj bilo to recikliranje 100 odstotno, ampak po naših podatkih naj bi bilo samo 2,5 eh, odstotka. 30 odstotkov sploh ne vemo, kam gre in pa uh, preostali odpadni material uh, se preprosto eh, odlaga v kanalizacijo. Eh, ne, ne vem, kaj sedaj počne eh, industrija, ampak nisem videl kakšnega velikega napredka na področju recikliranja. Govoril bom tudi o nesnaženju potalnice z metanom in pa drugimi plini in povedal nekaj več podrobnosti o tem. Najprej, če je kdo videl film Tukaj lahko vidite posnetek iz filma, ki govori o nesnaženju pitne vode. Um, nekateri ljudje, ki živijo blizu te onesnažene vode, pravijo, da so imeli več problemov, bolen in tako naprej. Uh, na tem grafu lahko vidite Eh, objavljeno študijo štirih znanstvenikov iz, iz maja lani. Zbrali so količino metana iz eh, zasebnih eh, vrelcev vode in pa primerjali to z oddaljenostjo vrelca plina. Če živite dlje od vira plina, je lahko v vaši pitni vodi prisotnega nekaj metana, ampak to je naravni biološki metan, ki ne prihaja industrije. Če pa, govorite, če pa živite znotraj eh, oddaljenosti enega kilometra od, uh, vr, od um, vrelca plina, potem so, je količina metana uh, večja v pitni vodi in ta metan je posledica industrijske aktivnosti. Uh, no, se pravi, morda je omenjen film pretiraval, ampak znanstveniki deloma potrjujejo eh, te trditve. Eh, potem je tukaj tudi posnetek, ki kaže na to, da če niso. Mm, Study shows that no matter how the, the Če te vrtine niso ustrezno zaščitene, potem lahko metan uhaja tudi v ozračje. Ehm, še nekaj o emisijah toplogrednih plinov. To je edina študija. Opravili smo jo jaz in pa moji kolegi. Analizirali smo življenjski krok eh, emisij CO2 iz eh, plina iz eh, skrilavca. Eh, študija je bila objavljena aprila. In tukaj je povzetek dela študije iz, eh, čl iz članka iz eh, revije Nature. Prihaja izpuste posameznih, iz posameznih virov plina. Najprej imate plin iz krilovca, konvencionalni plin premog in pa dizel. Eh, črno predstavlja neposredni CO2, ki izhaja pri izgorevanju plina. In eh, tukaj je res, da eh, skrilavec in pa konvencionalni plin okolje manj onasnežuje, ampak poglejte si metan, Eh, metan je zelo nevaren plin, majhni prispevki, zelo pri, eh, majhni prisotnost tega plina zelo prispeva k emisijam CO2 in uh, v tej roza rdeči barvi lahko vidite, na, lahko vidite vpliv metana na um, emisijsko sklet posameznih virov. O tem bom nekaj več povedal kasneje. Um, ta graf kaže, da tudi v skladu z najnižjimi ocenami emisij metana in pa drugih toplogrednih plinov ob uporabi najboljših tehnologij, ta temelji na uporabi najboljših tehnologij, je uh, izpust metana večji kot pri premogu dizlu ali konvencionalnemu plinu. Verjetno pa je realnost eh, še slabša. Nažalost je, so podatki, ki jih imamo, eh, so podatki omejeni, smo pa zbrali kar največ informacij za pripravo te študije. Naj eh, spregovorim še o časovnici, zgornji posnetek kaže um, graf, ki je bil objavljen v naši študiji, drugi graf je objavljen v članku Nature. Uh, prikazuje vpliv uh, izpustov v 20-letnem obdobju in pa 100-letnem obdobju. Uh, metan se tukaj zmanjša. Uh, zakaj? Zato, ker metan ne ostane tako tako dolgo v atmosferi kot CO2. Ampak kratkoročno gledano so izpusti metana zelo problematični za okolje. Dolgoročno gledano se vpliv metana zmanjša. Um, Časovnica je pomembna. Zakaj? Zato, ker podnebne strokovnjake zelo skrbi, da eh, se svet približuje eh, kritični točki, ko gre za podnebne spremembe v naslednjih desetih, eh, dvajsetih, štiridesetih letih, ne nujno stotih letih, bi se lahko razvil nek alternativni podnebni sistem, kar bi bilo zelo nezažel, nezaželeno. In uh, ko bomo prišli na to alternativo, se ne bomo zlahka vrnili uh, k prejšnjemu sistemu. Zato ne želimo spodbujati ehm, teh sprememb, eh, ki bi pomenila spremembo v cirkulacijo oceanov, to vpliva tudi na uh, črpanje CO2 eh, v oceane, ogrevanje arktičnih obmeč, območij, kjer bi se spet sproščal metan v ozračje. Če bi se to zgodilo, bi to bilo zelo težavno in eh, nepovratno. Tako da se moramo razmisliti tudi o eh, kratkoročnem vplivu določenega plina, ne samo dolgoročni. Naša študija, ki je bila objavljena aprila, je prva obsežna študija. Od eh, objave naše študije so bile objavljene nekatere druge. Slišali smo o novi študiji agencije, Mednarodne agencije za energijo. Eh, ta tukaj ni vključena. Omenjenih je pet študij Davida Hughesa, kanadskega znanstvenika, tri študije eh, imajo podobno stališče. Potem podobno World Watch Institute in Deutsche Bank in pa eh, študija Wigley kako lahko te študije primerjamo za našo. Tukaj podajam več podrobnosti, kot bi si morda želeli, ampak eh, te podrobnosti so pomembne. Naj vam povem razlike med posameznimi študijami in eh, na to bom na podlagi podal tudi nekaj zaključkov. Prvi stolpec naša študija gre za časovnico. Ogledamo si tako kratkoročno časovnico, kakor tudi dolgoročno časovnice podobno uh, Vigli in Hughes, drugi si, druge preučujejo samo um, dolgoročno časovnico. Potem uh, primerjamo tudi moč eh, metana kot uh, toplogrednega plina v primerjavi za CO2. Uh, Eh, naša študija eh, temelji na najnovejših objavljenih podatkov, Vigli eh, uporablja drug atmosferični model, druge študije, Hughes uporablja enake podatke, drugi pa uporabljajo drugačen faktor, 25, stoletna analiza. nova ocena IPC bo predstavila tudi više številke, ko so objavljene tukaj. Naša študija si ogleda tudi proizvodnjo eh, toplote in pa elektrike. Ehm, v, se, v glavnem se skrilavec uporablja za um, proizvodnjo toplote, ne elektrike. Potem še različne ocene emisij metana. Eh, za kontrast lahko vidite tudi zadnjo oceno agencije ZDA za zaščito okolja. Eh, nekatere izmed eh, naših študij predstavljajo številke, ki so, manj, ki so kar trikrat manjše od tega, kar so uporabljali druge študije. Um, in nekatere te številke tudi uh, temeljijo na zastarelih podatkih. Modre, modri podatki si, ogled, si ogledajo 20-letno uporabo in 100-letno uporabo, rdeče številke pa samo uporabo v stotih, naslednjih stotih letih. Naj omenim še nekaj, verjetno ste sredi slišali za ocene plina iz Skrilovca in o tem, kako dobro ga poznamo. Mislim, da je uvod AI-ja bil zelo primeren, ampak eh, ko gre za nahajališča plina iz Skrilovca, so se naše ocene v zadnjih eh, mesecih zelo spremenile. Eh, Marcelos Šejl je objavil nove ocene. New York Times je eh, poročal o tem, da so sedaj te ocene kar petkrat manjše, kot smo naprej mislili. Sedaj pa bom eh, prešel kar na zaključke. Eh, Plin iz krilovca je nekaj novega in eksperimentalnega, predstavlja velika okoljska tveganja, ki jih še ne razumemo popolno. Sled je večja, kot, to pogrednih plinov je večja kot v primerjavi z drugimi fosilnimi gorivi. Um, in uh, viri so verjetno manjši, kot smo najprej mislili, in zato mislim, da je to področje, kjer moramo biti izredno previdni. Hvala lepa, da sem lahko bil danes z vami. Naslednji je na vrsti gospod Bistre, ki je profesor za hidrogeologijo na Univerzi v Montpeju. Mikrofon, prosim. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc effectivement. Dobar dan, gospe in gospodje. Sem profesor za hidrogeologijo v Montpellieru in govoril bom predvsem o tem, kar je po naše pomemben izziv. In sicer eh, varstvo vodnih virov. In to je tudi v skladu s tem, kar je povedal govornik pred mano. Po moje imamo opraviti s trimi težavami in trimi izzivi. Prvi izziv je bil že omenjen in sicer velika eh, potrebna količina vode. Za pridobivanje plina iz krilavcev potem pa moramo razlikovati tudi pri onasneževanju med posrednim in neposrednim onesnaženjem vode. Eh, torej najprej nekaj o količinah eh, vode. To je bilo že omenjeno 20 do, 10 do 20 tisoč kubičnih metrov za vsako vrtino. In pri tem gre bodi si za površinsko vodo iz eh, rek ali pa za podtalnico. Površinske, viri površinske vode so sicer zadostni. Problem bi lahko bil eh, transport te vode, bodi si s tovornjaki, bodi si preko cevovodov, seveda pa obstajajo tudi še druge težave. V zvezi z vodo sem hotel povedati, da ima Rikarun pretok 1800 eh, kubičnih metrov na sekundo. 10 tisoč do dva tisoč kubičnih metrov pa potrebujemo na vrtino. To je malo uh, za veliko reko, ampak to je treba tudi nekako transportirati, kar zadeva podtalnico. Eh, je možno, da obstaja nek lokalni vir in s tem prepričimo eh, težave s transportom. Tu pa imamo dve možnosti. Bodi si eh, pridobivanje iz vodonosnikov, eh, Eh, torej uporaba vodonosnikov ali pa uh, oziroma lahko pa se uh, ta voda uporabi tudi za pisno, pitno vodo in zato pride do konfliktov, konfl interesov. Uh, Lahko pa seveda vrtamo tudi v globljih vodonosnikih, vendar ne moremo s tem rešiti vseh eh, problemov. Ne izkoriščeni eh, vodonosniki so povezani z izkoriščenimi vodonosniki. Torej lokalno je možno, da obstajajo povezave med dvema eh, kameninskima tvorbama, tvorbama in tako lahko nastanejo tudi težave. Seveda moramo te zadeve rešiti tako, da upravljamo s tako velikimi količinami vode in da pri pridobivanju ne pride do ne, eh, zaželenih posledic. To pa ni edini problem. Pri, pri eh, onesnaženju razlikujemo med direktnim onesnaževanjem, torej onesnaževanjem površinske vode, naprimer, z infiltracijo v podtalnico pa lahko prihaja tudi do Torej, površinsko onesnažena voda bi z infiltracijo lahko proniknila do vodonosnikov v zemlji. To lahko nastane v eh, bazenih za reciklažo. Eh, nekdo je tudi že predstavil tehnične rešitve, ki se lahko uporabijo za preprečevanje tega odvajanja vode. Lahko pa prihaja tudi za uh, onesnažen je zaradi uporabe industrijskih eh, tekočin okrog ustriznih platform ploščadi. Seveda pa bi lahko celotno površino ploščadi ustrizno zatesnili. Eh, po drugi strani pa imamo opraviti z globinskim onesnaženjem, ki, je, lahko, ki lahko nastane iz eh, Eh, pomankljivih eh, cevi oziroma eh, oblog. Prej smo videli prosojnico, kjer smo videli, da lahko prihaja do težav in sicer, da določeni proizvodi uhajajo iz teh cevi vrtin v druge plasti zemlje. Ali pa če je eh, frakcioniranje, če prihaja do težav pri frakcioniranju. In to onesnaženje lahko pride tudi na površino, torej ti eh, proizvodi iz frakcioniranja se lahko eh, povspnejo na površino. Eh, torej, eh, in kot rečeno, če so težave pri frakcioniranju, potem eh, ti, eh, to, kar pri tem nastane, onesnaži lahko tudi eh, površje. Druga težava so vrtine, ki so opuščene. Eh, vrtine so eh, obrabljene in lahko prihaja do uhajanja in s tem tudi onesnaženja pitne vode. Po moje obstajajo tudi tehnične možnosti za zmanjšanje takih tveganj, vendar je težko izvesti take rešitve. Uh, vse je seveda tudi odvisno od geoloških pogojev. Problem, ki se ga ne omenja tako pogosto, vendar v določenih publikacijah se omenja problem in sicer posredno onesnaženje. To uh, posredno osnaženje se lahko nanaša na površinsko vodo ali tudi na globinsko vodo. Najprej o, o nesnaženja z površine. Predstavljamo si naslednje. E, plasti skrilavca in prvi govornik je to pokazal. E, tu lahko prihaja do notranjega razkroja. E, skrilavec je Eh, vsebuje veliko organskih snovi in tudi um, uh, ilovico in lahko vsebujejo kemične substance, predvsem radioaktivne snovi ali tudi kovinske snovi, naprimer um, um, tali, urani uh, in tako naprej. Na južno, jugu Francije je tako. Uh, ena plast skrilavca v Liberneju, uh, eh, uh, eh, tam, so, tam je bil prej rudnik urana in vrtalne dejavnosti, torej, vrtine, torej iz teh vrtin stopajo tisno vi na površino in tudi elementi, ki prej niso bili na površju. Bil, torej, ti, ti elementi so bili sicer v kameninah, ampak ne uh, uh, vezani. Če pa vrtaš in če obrizgaš nekaj v te plasti, predvsem uh, nekaj, kar spreminja kemično sestavino teh kamenin, potem uh, se izlučijo te snovi in pridejo na površino. In ko so na površini, je treba ukrepati. To pa je seveda zelo znan problem. Predvsem pri eh, drenažah, eh, kjer prihaja do problemov s kislinami, z žveplom, eh, kar seveda vse negativno vpliva na okolje. Potem problem sestavine plina, ki se. Eh, ki z dežjem potem onesnaži površje, površino. Kaj se dogaja v globini? Lomljenje. Seveda gre za to, da se poveča eh, prepustnost teh eh, plasti. Če spremeniš hidrokemične sestavine, s tem, da kemične sestavine radionukleide mobiliziraš, potem se te kovine lahko gibljajo med temi plastmi, se začnejo gibati in če so geološke okoliščine slabe, se te sestavine dvignejo in jih najdemo na površini. Predvsem, če zaradi globokih razpok je omogočeno substancam, da se dvignejo tu imamo na primer vrtino 1600 metrov eh, izvirno vodo, eh, vendar je temperatura zgoraj višja, se pravi pitna voda ima globoke krogotoke preden se dvigne na površino. Eh, tudi na primer Eh, na območju, kakršna je Belgija, eh, ni eh, tolikšnega gibanja. Ampak eh, to je odvisno od geoloških okoliščin. Seveda lahko eh, ustrezno obravnavamo te kočine, ki jih pridobivamo, da bi odpravili te negativne vidike. Uh težko pa je vse to natančno oceniti in pravzaprav ne vidim druge možnosti. Tu sem vzel kot primer Južno Francijo. Tu vidimo Južno Francijo s tremi velikimi eh, bazeni, ki, v katerih bi bilo mogoče možno izkoriščati plin iz krilovca. Eh, ta bazen poznam najbolje. To je na jugo vzhodu Francije, sredozemskim podnebjem, uh, torej razpoložljivost vode je ob določenem času omejena in tam imamo vodonosne plasti v kraških kameninah. In v teh kraških kameninah se zelo zlahka širi onesnaženje. Razen tega je to geološko območje, uh, z velikimi spremembami, nastajajo razpoke, veliko je tudi toplih vodnih virov, veliko se odvaja in zato voda stopa na višino. Tu vidimo karto v zeleni in rumeni barvi, so območja z strateškim interesom eh, vodotoki, ki so v interesu prebivalstva, kajti francoska agencija za vode je ugotovila, da jih je treba na vsak način ohraniti, da se zagotovi eh, oskrba z dobro pitno vodno, vodo. E, sicer se izdajo licence, vendar samo v povezavi s temi zalogami pitne vode. Tu vidimo vrilec za mesto Montpellier. 400 tisoč oseb e, dobiva vodo iz tega vrilca. Tu imamo različne e, vodonosne plasti. E, modra barva in zeleno so neprepustni sloji tu je potek vode, da se pride do vrilca, ki se ga lahko uporabi za oskrbo prebivalstva s vo pitno vodo. V študiji pred kratkim, pred enim letom, so ugotovili, da 13 odstotkov vode prihaja preko tih globokih razpok iz globine 1300 metrov. V teh prelomih uh, gre za plasti, kjer bi lahko črpali plin iz krilavca. Tu vidimo vodo, ki uh, se dviga do vrilca 13 odstotkov letno, torej prihaja preko teh prelomnic na uh, površino. In če bi spremenili parametre teh globinskih plasti, bi se lahko zgodilo, da uh, injicirani elementi se sprostijo v okolje, oziroma da se sprostijo radionukleidi, kemične snovi iz kamenin in to bi spet lahko eh, potem prešlo v pitno vodo in tam bi to potem lahko zasledili. Posledica bi bila mogoče, posledice bi bile mogoče sicer omejene, Ampak ne vem, kako bi bilo s kvaliteto posledic. Ne vem, ali bo tehnološki napredek res omogočil, da se omeji tveganja eh, poslabšanja kakovosti vode. Torej, gre predvsem za proizvode snovi, ki so se so sestavine narave, ki pa se pri teh procesih potem sprostijo. In za vsako posamezno lokacijo bi morali izvesti obsežne analize in študije, eh, v katerih se ugotovi tveganje. In potem je treba tudi ugotoviti, ali se splača izkoriščanje v primerjavi s tveganjem. Na vsak način pa je treba tudi nadaljno spremljanje površinskih voda in potalnice, tako da se vidi, kaj se dogaja med pridobivanjem plina iz krilavca, pa tudi potem, ko se to enkrat upusti, kaj ti dinamika podtalnice je včasih zelo počasna. Te tekočine potrebujejo včasih leta ali eh, desetletja, da pridejo na površje. Torej, ko je lokacija bila opoščena, vsi problemi v globini še niso rešeni. Hvala. Zadnji pa je na vrsti gospod Rajnike iz inštituta za uh, eh, inženiring eh, z univerze v Klaustra. Torej, gospe in gospodje, hvala lepa eh, za možnost, da lahko spregovorim danes eh, pred vami. Dovolite, da se predstavim. Eh, ime je Kurt Rajneke, sem iz Univerze v Klaustalu, 30 let sem delal v industriji in sicer v eh, pozni 70-ih in v začetku 80-ih let sem se ukvarjal eh, z frakcioniranjem in sedaj delam že nekaj časa v Klaustalu. In sicer se bom omejil zlasti na eh, plin iz skrilavcev, tudi o razvoju, o okoljskih vprašanjih in še masečem drugem. Torej, plin iz skrilavcev je eden eden izmed eh, nekonvencionalnih vrst plina. Eh, ime pa ni eh, pravilno, namreč tehnologija je nekonvencionalna, ne pa plin kot takšen. Se pa imenuje nekonvencionalni, sicer nima sposobnosti, da sam teče ta plin, pač pa mu je treba pomagati drugače, kot je pri metanu in uh, nekaterih drugih plinih. Uh, pokazal bom nekaj ilustracij, da bom uh, pokazal, kakšna je sposobnost, uh, da teče. Uh, in sicer imamo uh, vrtanje v. Uh, konvencionalne vrste plina eh, prihaja do hitrega eh, pretoka in eh, se takoj začne koristiti ta plin. Mm, in eh, naši, naše površine eh, Vozišče so bolje eh, zaščitene kot pa eh, rezervari. Eh, plina v skrilovcih. Eh, torej, ti eh, eh, sedanji na, sedanja nahal, nahajališča eh, plina v skriljavcih eh, so dostopna samo eh, z zelo razvito tehnologijo, imajo pa velik potencial. Plin v skriljavcih se nahaja v severni Nemčiji in sicer Vilden, Posedonija in še nekaterih drugih krajih. Tukaj vidite schemo, ki se plin nahaja, Vilden tudi. In imamo 800 do 3000 metrov globine Eh, to je torej daleč stran od eh, potencijalnih eh, nahajališč pitne vode. Zgorna plast skal je izredno čvrsta in vidite, da je tista plast, kjer se lahko ekstrahira uh, plin iz skrilavcev, je bistveno globlja, kot pa je plast, uh, kjer je vodonosnost prisotna za pitno vodo. Eh, Potencijalno področje vidite tukaj na prosojnici v primerjavi z konvencionalnim plinom, ki ga vidite v rdeči in zeleni barvi. To so rezervari, ki so konvencionalni, so zelo majhni. Eh, trenutno eh, BGA, eh, BGA, BGA odkriva, katere so količine plina, to še doslej ni popolnoma jasno. Um, računamo pa z 230 milijardami kubičnih metrov plina, ki bi jih lahko izločili v Nemčini. In sicer imamo 40krat um, večjo, uh, večje vire, kot pa se trenutno zavedamo. Tukaj vidite, kateri so največji, um, največje države, Poljska in Francija, tam so največja nahajališča in na to tudi Združeno kraljestvo in Švedska. Uh, konvencionalni plin uh, je 40 tisoč 550 milijard 4 um, 1550 milijard kubičnih metrov. Eh, plin iz krilevcev je naravni plin eh, z eh, močno odpornostjo do pretoka in se nahaja v globini 800 do 3000 metrov. Prekrita je plast z plinom v skrilovcih z neprodušno plastjo. Razvoj kot naslednja točka plin iz eh, skrilevcev eh, je mogoče eh, koristiti z posebnimi vrtinami in visoki standardi so potrebni, da se lahko doseže ta plin in sicer se jeklene plin cevi eh, na to namestijo vrtine in jih eh, potem se zavari tako rekoč z eh, cementom. In lahko rečemo, da je to cementiranje nekaj, kar je že kolega pokazal in veliko je odvisno seveda pri sami ekstrakciji od tega, kako se izvede ta način izvedbe. Lahko pride do izstopanja v pitno vodo, če sama izvedba teh vrtin in njihovo zaščitenje in uh, njihov ovoj ni dovolj dobro izveden. Eh, celo frakcioniranje ni nekaj novega, pač pa poznamo to že od poznih 40 let. Mm, eh, tipična je za konvent, konvent tradicionalni plin v Nemčiji eh, in sicer imamo dvostranski eh, način, kot je tukaj na sliki, imamo eh, sedaj pa novo, še izbolj izpiljeno tehnologijo za plin iz krilovcev. Za plin iz krilovcev je treba Eh, izvesti bistveno globlje vrtine in tudi močnejše frakcioniranje. Eh, menim pa, da 20 tisoč kubičnih metrov za eh, samo eno vrtino je že visoko. In večje količine so redko prisotne. V Nemčiji se že od zgodnjih 60 let izvrtalo 300 vrtin in eh, se je že mm, eh, uporabilo za izločanje plina. V Združenih državah Amerike se je eh, uporabilo hidravlično frakcioniranje. 85 tisoč tašnih vrtin je sedaj prisotnih in imamo 17 milijard kubičnih metrov na leto proizvodnje in sicer 100 kubičnih metrov na uro. V Nemčiji pri konvencionalnem plinu imamo približno 10 tisoč uh, kubičnih metrov na vrtino. Uh, iz, uh, torej plin iz skrijevcev je bil sprva omejen na ZDA uh, in boom na tem področju je pa postal možen z uporabo tehnologijo, uh, nove tehnologije za frakcioniranje. Ključna tehnologija kot horizontalno vrtanje in multifrakcioniranje. Torej, multitehnologija za frakcioniranje je omogočila izkoriščanje plina iz skrilcev. Naslednja prosojnica eh, je iz eh, ZDA. Eh, vidite, mm, zaželjene značilnosti samih skrivcev, da je laminiran in zlomljen v majhne koške, imamo majhne drobce in če tukaj imamo plin in če se ga lahko se ga lahko potem ustrezno uh, izloči. Seveda pa potrebujemo ustrezen sistem eh, za uporabo in izločanje tega plina. Tukaj vidite ilovico in um, majhne um, kvadre, bloke. Uh, tekočina teče skozi uh, te plasti in na ta način izločamo plin eh, in plin na to teče eh, preko te vrtine eh, navzven. Razvoj tehnologije, ki se tukaj uporablja v ZDA, je predstavljena na tej prosojnici, ki kaže celotno področje Burnett. Vidite razpravljanje Mak na posameznem, eh, torej na veliki prosojnici 15 km, eh, to je 40 odstotkov Belgije, to je to celo področje Brnet. Eh, okoli 10 tisoč vrtin je bilo zvrteni do leta 2008. Vidite vrtine do 2008 8, torej 10 tisoč eh, vertikalno in eh, to eh, poševno in 2005 horizontalno in večkrat tudi multilateralno. Tako da so različne variante prisotne imamo multi, uh, multilateralne horizontalne vrtine, ki jih običajno sedaj uporabljajo. Uh, to je področje, kjer imamo zelo veliko število vrtin. Uh, videli ste, da je podobno področje tudi v severnem porenju Vestfaliji. Okoli 50 tisoč vrtin je bilo izvrtanih, ampak plitkejših imamo pa veliko gostoto. Torej za Nemčijo to ni nekaj novega. Eh, izziv pravzaprav je, da se stroške zniža, kajti stroški eh, so izredno visoki in eh, stroški za vrtanje in frakcioniranje so tisti, ki so izredno visoki. Več pobud je bilo že podani zlasti v Nemčiji in zlasti zato, da bi se vrtanje Eh, lahko uporabilo energijo, ki eh, bi zahtevala samo vrtine, ki niso tako stroškovno eh, visoke. Od 60. let, ko je prišlo do razvoja na področju vrtin, se je v Evropski uniji iskalo primerne rešitve. Vsi ukrepi morajo biti seveda ustrezni okoljskim zahtevam. Moramo paziti, da ne pride do stopanja v okoljsko področje. E, tekočina e, mora v, iz nižjih do višjih e, plasti teči z um, večjim pritiskom v formaciji in na ta način uh, se pospeši potem pretok teh tekočin v, v v višji, višje plasti. In um, zakaj bi tekočina tekla eh, v zgorne plasti? E, torej, moramo, za, moramo poskrbeti za ustrezno povezavo e, med plastmi in moramo mm, paziti, da se e, ustredno e, tekočino uporablja, morajo biti kompatibilni z okoljem e, in e, moramo paziti za to na vpliv na okolje. Eh, te tekočine se lahko uporabljajo tudi tako, da se jih eh, prenaša z ene vrtine do druge vrtine, mm, torej večkratno uporabo. Mm, tukaj vidite, 90 mm, odstotkov te tekočine je voda, 9 odstotkov je propana in eh, okoli polovice odstotka so druge eh, sestavine. Ne bi želel popiti eh, te tekočine, kateri celo pravijo, da so že pili to, ampak to ni tako zelo stropena mešanica. Nekateri v Nemčiji zelo kritizirajo sestavo te tekočine. Torej, ta tekočina ni visoko toksična, ampak je ta sestava poznana. Mm, in eh, vidite, eh, da se dele nekatere stvari tudi uporablja v vsakodnevnem življenju, eh, nekatere sestavine iz te tekočine. V Nemčiji v preteklosti nismo uporabili te oblike vode, slik water frags, te mm, te dodatki, ki se jih uporablja za slik, eh, slik water, eh, se uporablja drugot. Na to odtis. Moramo paziti na to, eh, da imamo ustrezen pretok, ampak okoljski odtis je treba zmanjšati. Uh, Eh, z ustreznimi posegi. Eh, vidite, da nekaj takega, kot je tukaj predstavljeno, je popolnoma nemogoče v Nemčiji. Eh, pri nas se iz vertikalnih vrtin gre potem na multilateralne vrtine, kjer se večkrat frakcionira in na koncu po možnosti dosežemo eh, takšno sceno, eh, kjer se na ustrezen način eh, priključi na celo vrsto izvorov plina, torej več možnosti za ekstrahiranje. Kompatibilnost z okoljem, varna izvedba vrtin, da, kjer bi ustrezno omejili plin in pa tekočino, tako da ne ogroža okolje eh, ter da bi zmanjšali tudi okoljski odtis. V Nemčiji imamo več kot eh, manj kot 5000 milijard eh, kubičnih metrov rezerv konvencionalnega plina v Evropi. Medtem, ko plin iz krilovce obsega 15 tisoč milijard kubičnih metrov. In s tem se lahko reče, da je to zelo Eh, na prihodnost osfere tehnologija. Še enkrat eh, se vam zahvaljujem, eh, zaradi tega sedaj moramo še nekaj spremeniti, zaradi tega, ker bo še komisija spregovorila v nadaljevanju. Še enkrat bom izkoristil sedanji čas, da bi zaprosil, da se v prihodne ne povabi toliko govornikov, zaradi tega, ker če jih je manj, imamo več možnosti za razpravo. To je pa samo pobuda z moje strani, ne morem pa odločati o teh stvarih. In sedaj sta še dva gospoda, gospod Vinoa in eh, iz komisije gospod Rozenštok, ki bosta spregovorila in eh, bosta še imela kratka predavanja. Na to uh, bomo pa v nadaljevanju imeli uh, za posameznika minuto časa eh, za govor. Gospod Vinoa je vajen, da zelo hitro govori. In gospod Rozeštok, tudi dobrodošli. Uh, Hvala lepa, lep pozdrav vsem skupaj. Vprašanje komisiji je enostavno, torej kaj narediti v trenutni situaciji skupaj s kolegom iz Generalnega direktorata okolje bova podala dva, dve vrsti odgovorov, enega z strani energije in drugega strani okolja. Naj, najprej povem nekaj o varni oskrbi z energijo v Evropski uniji. Mislim, da so nas v zadnjih letih prizadele številne krize, na zadnje januarja leta 2009. Tako da je plin prav gotovo področje, kjer obstajajo pomisleki glede varne skrbe z eh, energijo. Zakaj? Najprej eh, lahko opažamo upad domače proizvodnje v Evropski uniji, kako lahko opazite tukaj na grafu. Upad je stalen v zadnjih 20 letih in se še pospešuje. To pomeni, da potrebujemo več uvozov. In uh, lahko vidite, kako se je naša odvisnost od vozov plina zvišala od 58 eh, odstotkov 2005 do 83 odstotkov v letu 2010. Um, eh, plin iz skrilavca je plin, to je jasno. Razvijamo notranji trg plina in zato obstaja potreba potem, da zagotovimo tudi temu plinu dostop do trga če ga bomo začeli črpati. Eh, in zato je pomembno vse, kar počnemo na energetskem trgu. Tudi, ko gre za izboljšavo energetske strukture, za to izboljšavo si trenutno prizadevamo, tako da bomo imeli dobro notranje omrežje v Evropski uniji. Kmalo bomo podali predlog o energetski infrastrukturi, ki eh, upravlja tako plin, kako tudi elektriko in druge vire. Eh, če predstavim sedanje dejavnosti, najprej lahko vidimo, da v Evropi nimamo ocene eh, razpoložljivosti tega plina. Raziskave so se šele začele in eh, v naslednjih letih bomo vedeli več. Tako da moramo natančno spremljati, kaj se dogaja, in da uh, se opremo na države, ki že imajo določene izkušnje, kako naprimer Poljska. Prosili smo um, center JRC za študijo o gospodarskem vplivu. Zanima me, kakšni so razpoložljivi viri, kakšno, kakšen je dokaz za to. Uh, in uh, glede na možne energetske modele, kakšen bi lahko bil bodoči vpliv na gospodarstvo. Vse je potrebno poglobljeno preučiti. Ni dovolj, da zgolj primerjamo našo situacijo s tem, kar se dogaja v ZDA, saj je, se so razmere v Evropi drugačne, gre za drugačen trg, drugačne cene in pa drugačno gospodarstvo. Seveda si moramo gledati tudi pravno, pravni okvir kakšni so sedaj zakonodajni okoviri v posameznih državah članicah in kako se vse skupaj navezuje na evropsko zakonodajo. Eh, konec meseca bomo dobili rezultate te študije in ti nam bodo omogočili, da ocenimo kakšen je od nas odnos evropske zakonodaje do teh novih tehnik, do teh novih tehnik črpanja plina iz skrilavca. Seveda lahko spodbujamo tudi širjenje eh, dobrih praks. Imamo Berlinski forum za fosilna goriva, ki se dvakrat letno srečuje v Berlinu. Imamo tudi številne delovne skupine, kjer natančno spremljamo eh, omenjene, omenjena področja. Kolega iz eh, Generalnega direktorata za okolje bo povedal nekaj več o okoljskem vidiku hvala, skušal bom biti tako hiter kot ti, kar je tako ali tako težko. Naj povem, kakšni, kakšni so okoljski pomisleki proizvodnje plina iz skrilavca. In kakšne so aktivnosti v našem direktoratu? Videli smo različne predstavitve, gre za kombinacijo dveh kompleksnih tehnoloških procesov, gre za horizontalno vrtanje, in pa hidravlično lomljenje na drugi strani. Eh, hidravlično vrtenje je relativno novo, prav gotovo je novo v Evropi, slišali smo, kakšne so izkušnje v ZDA. Z okoljskega vidika mislim, da tukaj obstajajo tri, štiri ključne vprašanja. Gre za vprašanje uporabe kemikalij in možnosti onesnaževanja, drugič upravljanje z odpadki in odpadnimi vodami, vključno z možnimi radioaktivnimi ali nevarnimi snovmi. Potem standardi glede cevi in pa vprašanja splošne okoljske nedotakljivosti, um, ki prihaja do poseganja v Natura 2000 in tako naprej. Slišali smo, da so izkušnje v Evropi omejene slišali smo, kaj se dogaja na Polskem in pa v Združenem kraljestvu. In uh, um, izkušen iz ZDA ne moremo enostavno prenesti na evropske razmere. Vidimo torej veliko pomankanja informacij, tudi ko gre za okoljski vidik. Veliko je tudi negotovosti glede sprejemanja javnosti, spremljivosti v javnosti. Uh, vemo, da obstajajo potencijalna tveganja in vplivi na okolje uh, in zato moramo zagotoviti, da bo tudi zakonodajni okvir v Evropski uniji primeren. Kaj počnemo? Zbiramo informacije, zato da bi dobili obširno sliko okoljskih uh, tvegan in vplivov, nadzorujemo znanstvene eh, razvoje in pa razvoje projektov v državah članicah in tudi zunaj meja Evropske unije. Eh, imamo podporo skupnega raziskovalnega centra eh, in pa tudi EHE. Torej konkretno pogledano, če si ogledate ta posnetek, imamo tako imenovano desk stari, ki je bila začeta pred kratkim in ki skuša identificirati posamezna tveganja za okolje in pa za ljudi iz eh, te tehnike lomljenja. Če bo to potrebno, bomo uvedli tudi ukrepe za upravljanje s tveganjem. Eh, pričakujemo rezultate te študije v prvi četrtini naslednjega leta druga točka in pomembnejše vprašanje, vprašanje EHE, Evropske agencije za kemikalije. Komisija je EHO zaprosila, da naj eh, preuči scenarije izpostavljenosti eh, za kemikalije, ki so zajete v uredbi REACH. Ta rešitev oziroma um, preučujemo, ali registr riča se povezuje tudi z uh, snovmi, ki bi lahko bile uporabljene pri pridelavi plina iz skrilavca in gotovili smo, da teh omemb do sedaj ni bilo. In to nas privede do enega izmed treh zaključkov. Prvi zaključek. Snovi, ki smo jih iskali, ki jih je preučila EHA, niso tiste, ki se jih trenutno uporablja ali se jih pričakuje. V tem primeru bi morali razmisliti o tem, katere snovi se dejansko uporablja, potem drugič. Eh, snovi so pravilne, ampak eh, so pod pragom, torej eh, obstajajo v manjših količinah. In pa tretja možnost, snovi se dejansko uporabljajo, vrednosti so nad pragovi, ampak scenariji izpostavljenosti ne vsebujo nobenih informacij o tem, ter so zato nezadostni. To pomeni, da operateri z plinom iz skrilavca ne bi mogli prevzeti potrebnih eh, ukrepov za upravljanje s tveganji. Um, se pravi, še naprej bomo morali nadaljevati s temi analizami in iskati ključne besede. Potem še tretja točka, skupni raziskovalni center. Prosili smo ta centr, da naj poda kvantitativne ocene okoljskih vplivov. To temeli na modelu, ki preučuje, preučuje različna območja pos, eh, posamično. In to je pomembno, kajti veliko je odvisno od eh, geoloških značilnosti nekega nahajališča. torej gre za zahteve glede zemljišč in pa vode. In pa ne nazadnje sodelovanje z EPA, eh, e eh, z ameriškim EPA. Eh, tukaj izmenjujemo znanstvene informacije. Se EPA prav tako pripravlja številne študije in analize. In pa še pravna analiza, to velja za vse Eh, oglikovodične proizvode, članice se bo morali zagotoviti, da bodo spoštovane vse relevantne direktive in komisija bo ocenila tudi to, ali eh, je okoljsko pravo eh, dovolj učinkovito na osnovi informacij, ki jih imamo. Spet prvi govornik. Lahko ugotovimo, da, Evropska unija, da se Evropska unija lahko želi zanašati na avtohtone energetske vire in tudi plin iz krilaca bi lahko spadal med te vire. To bi lahko prispevalo k diversifikaciji energetskih virov, zato je ta vir zanimiv za Evropo. Seveda bo ta plin moral najti tudi svoje mesto na trgu, kar pomeni, da mora biti gospodarsko gledano vse skupaj izvedljivo in pa potencijalne grožnje in plivi na okolje morajo biti resno vzeti. Um, slišali smo najrazličnejše podatke danes popovdne in ti podatki kaže na to, da je potrebno izboljšati znanje in pa poskrbiti za ustrezne ocene tveganja. Tudi državljane bi morali obveščati o projektih in to uh, zgodaj. Um, mnenje javnosti je tukaj pomembno. In uh, če se bodo tehnologije razvijale, kar se prav gotovo bodo, potem moramo zagotoviti, da bodo te tehnologije primerne tudi za komercialno uporabo. Uh, Se pravi, moramo v tej eksperimentalni frazi, fazi razmisliti, ali moramo izboljšati pravni okvir, ali se lahko pripravimo na eh, širokopotezno pridobivanje v prihodnosti. Eh, to se ne bo zgodilo v eh, naslednjih nekaj letih, naše referenčno leto je 2020 in to nam bo omogočilo dovolj časa za to, da si ogledamo razmere in da poskrbimo za vse potrebne korake, zato da bomo lahko ta plin izkoriščali na varen način. Komisija bo skušala zagotoviti, da bo zakonodajni okvir eh, primeren, da bo zagotovil eh, varnost oskrbe in pa da bo spoštoval tudi okoljsko zakonodajo potrebno je tudi izboljšati tehnologijo in pa prakse. Zato je nujno, da razmere tesno spremljamo in da ne sprejemamo nobenih preuranjenih ukrepov, ki bi onemogočili dobre rešitve. Um, tukaj so pomembno vprašanje, kako odvisnost od uh, uvozov, varna skrba za energijo, ki zadeva tudi javnost. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa imajo govorniki eno minuto in tega se bomo strogo držali, gospod Čimanski. Vem, moram priznati, da je ta sestanek zelo informativen in sem vesel, da lahko sodelujem, predvsem tudi s predstavitvami včeraj eh, v odboru za okolje, kjer je bilo to bolj emocionalno. Želim vprašati vse panaliste v zvezi z emisijami. Tu imamo različne informacije. Na eni strani slišimo, da je naravni plin vključno s plinom iz krilovca ima 50 odstotkov manj izpustov kot premok. Eh, to je seveda Eh, spodbudno. Na drugi strani pa je gospod Howard rekel, da eh, in to je zastrušujoče, da ima, da je odtis, kar zadeva emisij pri plinu iz krilavca celo slabši kot pri, eh, pri premogu. Zakaj so številke tako različne, gospod Hubert, ali ste vi uh, uporabili časovni okvir, ki ga EPA naprimer ne uporablja? Ali ste eh, upoštevali više raven uhajanja, kar je sicer mogoče normalno v Rusiji, ni pa normalno v eh, Evropi. V Evropi imamo trikrat manj uhajanja iz plinobodov kot v Rusiji. Kaj je vir za te zelo različne izračune? Hvala, gospa Kolarska Bobinska. Hvala. Mikrofon, prosim. Danes smo slišali eh, zelo različna mnenja in veselime, da bo komisija upoštevala različne vire informacij in da bo zelo, da bo razmislila o vsem tem. Včeraj v odboru za okolja je en inštitut predstavil poročilo, ampak mislim, da potrebujemo nek širši pogled. E, včeraj smo slišali, da je to samo nevarno za zdravje okolja in tako naprej. Razumem, da je komisija v postopku ocene uh, in tako naprej. E, razumela sem, da je tudi geološka raznolikost v Evropi velika tako da verjetno ne bo ene rešitve za vse, ki, ker so pač situacije tako različne. In zato sprašujem vas kot predsednika, ali lahko sodelujemo predvsem z odborom Envi, da bi eh, pripravili eno oceno eh, plina iz krilavca. Eh, To je ena stvar. V polskem tisku se ponavlja en stavek, ki in vas sprašujem, kako vi to razumete, da rečete da ali ne. E, že končujem. Oettinger je rekel komisar, da bo Evropska komisija v naslednjih letih eh, predstavila nove evropske standarde, kar zadeva izkoriščanja tega plina, ni pa preciziral, ali bo do to regulativni standardi ali drugi. Zato vas prosim za odgovor na to vprašanje. E, gospod Kuta, hvala, da se ukvarjamo s to temo. To je spet taka tema črno-belo in resnica je pač nekje na sredini. In zato je tudi dobro, da slišimo različna stališča v mojem volilnem okrožju v spodnji Saški so vrtali, frakcionirali. Gospod Durajneku je eh, znana družba ExxonMobil. 24 tisoč 4000 litrov kemikalij so uh, ubrizgali v zemljo, nihče ne ve, v kateri obliki, katere kemične snovi so bile uporabljene, to se ne ve. 24 tisoč litrov samo. In županom se to seveda ne zdi dobro. Zato se mi zdi pristop prvega panela dober. Poljski predstavnik je rekel, da so uh, intenzivno razpravljali z lokalnimi skupnostmi. Kajti, če želimo uvesti takšno tehnologijo, potem mora priti tudi do ustrezne izmenjave med različnimi političnimi ravnmi izmenjava informacij. Torej, potrebujemo okvirno zakonodajo, eh, okvirno direktivo o vodah, kako jo je treba prilagoditi, kaj je pričakovati od komisije glede kemikalij in ali je možno, da se sploh ne uporaba, uporabi nobenih kemikalij, sprašujem strokovnjake, kajti veliko je nelagodje in ustanovile so se različne državljanske pobude in stranka gospoda Langeja ima pri tem verjetno večino in mogoče. Eh, torej županom ni všeč, da se toliko kemikalij obrizgava v zemljo. Torej, razmeroma veliko je županov, ki jih pokriva gospod Lange, mislim, da so v Nemčiji v večini, ampak sedaj šalo eh, na stran. Naslednji je bil na vrsti gospod Kelly. Hvala. Uh, um, plin iz krilovcev lahko prispeva k eh, varnost, varni preskrbi. Ampak kljub temu se bo tudi uvoz povečal. To nas seveda ne dela srečne. E, drugič, če se odločimo, za vrn, da zavrnemo iz troškovnih ali okoljskih razlogov uporabo izkoriščanja, Eh, plina iz krilovca, kako bo to vplivalo na konkurenčnost naše industrije in tudi na varno preskrbo z energijo in če zavrnemo proizvodnjo plina iz krilovca ali bomo zavrnili tudi uvoz um, plina iz krilovca iz ZDA, ki uporabljajo podobne metode kot so naše. Hvala. Gospod kolega Sonik. Hvala. Eh, vprašanja želim postaviti predstavniku Evropske komisije in sicer direktorata za okolje. Rekli ste, da bo, do, boste pripravili nov zakon. Kakšen zakon naj bi to bil? In tu se navezujem na to, kar je vprašala gospa Bobinska. Kako razmišlja komisija, kaj želi predlagati tudi v zvezi z eh, zalogami eh, v Severnem morju. Mislim, da se moramo zelo selektivno eh, lotiti vprašanj, ki so povezane z okoljem. Sprašujem, kaj je komisija storila v zvezi s Severnim tokom. Evropski parlament je zahteval eh, okoljsko oceno za Baltsko morje. In sicer Eh, takega plinovoda. Ampak komisija nam v bistvu na to ni odgovorila in zato si tudi pričakujemo odgovor od komisije na to. Hvala, kolega Marčinikjevič. Hvala, gospod predsednik. Gospod Howard je bil zelo skeptičen kar zadeva trg eh, plina za skrilavca eh, v ZDA, ampak eh, to je revolucioniralo plin, trg, trg plina v ZDA. Vesel sem kar na tem, kar je povedal predstavnik komisije oziroma sta povedala, ko sta govorila o novi predpisih zakonodaj, eh, če si ogledam družbe, ki eh, izvajo obrtanja, potem si ta pričakujejo take ureditve. Eh, to, kar je povedal gospod Karabuka, me napeljuje k temu, da um, smo na polskem pod dobrim nadzorom in čas za preiskave. in tudi za uh, morebitne licence je čas 3 do 5, 5 let in mislim, da je to dovolj, da zberemo podatke v Evropski uniji in da se ne bo treba zanesti na eh, kanadske in uh, ameriške podatke. Ali želite postaviti vprašanja? Nisem razumel. Pa Revazi, ali ste hoteli nekaj povedati ali samo postaviti vprašanja? Eno minuto, prosim. Oui, depuis euh, ce matin où on était. Danes dopoldan smo bili v odboru NB, kjer so predložili poročila o posledicah eh, hidravličnega lomljanja. Hotela sem povedati kolegom in kolegicam, da eh, smo imeli zakon eh, za moratorij, ampak pravzaprav ni bil moratorij, temveč so sprejeli zakon da bi prepovedali hidravlično lomljanje in e, znanstveni dokazi obstajajo za posledice te metode na kakovost vode in zraka, moje vprašanje. Ali je, bodo obstajale metode in tehnologije, ki ne bodo škodile okolju? Sedaj eh, o Evropi ogotavljamo, eh, da so določene vrzeli v evropskih predpisih najprej pri oceni vplivov 500 tisoč kubičnih metrov plina je, eh, za to gre in to Potem direktiva o vodah. Ta direktiva ni dovolj zavezojoča, predvsem tiste kemikalije, ki, nastaje, ki se uporabljajo pri hidravličnem lomljanju. Komisija naj bi eh, okrepila evropske predpise, da bi zaščitila evropske državljane. Če polilska sklene pridobivati eh, plin iz krilje, je eh, njihova pravica, ampak mi kot evropejci bi morali zagotoviti varstvo zdravja in okolja. Tu je v odgovornosti evropskih um, poslancev. Če bi bila tu, ko je predstavnik Poljske, gospod Karabuka, govoril in če bi gospa bila takrat v dvorani, bi videla, kako zgleda na Poljskem. No, dobro, to se lahko dogovorite med sabo. Uh, No, sedaj pa ne, raz, ne želim razprave o postopkih. Dobro, če želite, ok, kolega Langen. Samo ena pripomba, torej zdi se mi zloraba. Če pride kolegica s televizijsko ekipo, ki ne postavi vprašanja izjavo in potem spet odide iz dvorane, to se mi ne zdi korektno. Dobro, to bomo vzeli na znanje. Eh, Uh, ampak tudi uh, z vami, gospod Lange, so bile že tu uh, televizijske ekipe. To velja za vse. Vsi tu proizvajajo svoje televizijske šove. To naj velja za vse. Popolnoma. Prav. Nihče mi ni rekel, da bo danes televizijski šov, da bo prenos iz te dvorane. To mi niso rekli. Ampak uh, sedaj tega ne bomo tu uh, pojasnili. Želimo zaključiti razpravo tisto vprašanje, to vprašanje pa bomo rešili pozneje. Če to ni bilo odobreno, snimanje v dvorani se bomo o tem seveda morali pogovoriti. Sedaj pa um, imajo strokovnjaki. Torej, lahko še postavite vprašanje strokovnjakom in predstavnikom komisije. Kdo se prijavlja za razpravo oziroma kdo želi odgovoriti na postavljena vprašanja?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 Poskušal se bom lotiti eh, tistih eh, vprašanj, eh, za katere se čutim kompetentnega. Prvo vprašanje te vrste je različna prezentacija številk v zvezi z emisijami CO2. Torej, različni smo govorili o različnih študijah. Gre za mm, študijo iz Kornela, eh, ki eh, je eh, bila drugačna. Ve, nekaj referenc je bilo tukaj predstavljenih. Eno je obdobje 20 v primerjavi za 100 leti, kjer se učinek metana obravnava. Tako kot drugi avtori sem uporabil 100 let, kajti to je priporočena številka v študije IPT PPC iz leta 2007. Profesor Robert je pa posebej izpostavil, da to ni najboljše znanstveno utemeljena številka, kajti obstojajo razlogi, da se uporabi krajše časovno obdobje, ker pri tem se bolje upošteva obdobje, v katerem je metan prisoten v atmosferi. Vsak, ki je tukaj eh, predstavil svoje mnenje, je govoril o eh, toplogrednih eh, plinih, ki pa temelj, te številke temelijo na študijah IPPC. Če želimo karkoli spremeniti, bomo morali to spremeniti za vse vrste emisij metana in ne samo za plin iz skrilavcev. Mi Seveda imamo tudi eh, nad, eh, povsem naravne emisije metana, eh, pa tudi različne druge oblike. Torej imamo s tem razlog za različne številke. In drugo, gre za različne količine metana, ki se ga proizvaja. Eh, in pri tem je profesor Robin uporabil celo paleto različnih eh, eh, variant. Mi smo obravnavali to dokaj v podrobnosti in ugotovili smo, da tista številka, ki je bila tukaj navedena, je najslabša varianta, ko bi se zgodilo, da se v smetan v procesu proizvodnje, eh, pri hidrauličnem eh, lomljenju eh, sprosti v atmosfero. Torej, mi smo uporabili pa drugačno številko in sicer to, kar smo predvidevali v povprečju, da bi pomenila emisija, to temelji na rezultatih iz ZDA, če se torej uporabi najboljšo prakso in eh, se lahko eh, znajdemo globoko po tem poprečju. In to sta dva vira za različne številke. Eh, drugo področje, kjer bi lahko morda še podal svoj komentar, je vprašanje v zvezi z kemikalijami, ki se uporabljajo pri hidravličnem lomljenju frakcioniranju. Število različnih kemikalij je um, več vrst, imamo polimere mm, in uh, imamo f, mm, uh, e, slik uh, e, waterfrack, imamo tudi bolj konvencionalne oblike frakcioniranja, to torej je lomljenja, uh, tako da imamo celulozne polimere v uporabi, vse je pravzaprav podobno polimerom, ki se jih uporablja uh, v prehrani in industrija um, ne uporablja uh, tiste polimere, ki se uporablja v prehrani, ampak uh, lahko bi se to ustrezno prečistilo. In še druga kemikalija je, uh, ki se, uh, to je kemikalija, ki se uporablja za preprečevanje oksidacije. Uh, Eh, to, pač, eh, to so te kemikalije, ki se uporabljajo pri proizvodi. Gospod eh, Howard, hvala predsednik. Na kratko bi komentiral razlike med študijami. Dve razliki sta zlasti zaradi različnega obdobja, ki smo ga uporabljali za izračun pri metanu smo uporabili najboljšo verzijo. Naprimer, mi imamo eh, izračun eh, pri eh, Kin, eh, metana, ki nastane pri ventiliranju in eh, se pravzaprav uporablja slabšo uh, verzijo, kot pa je dejanska pri dani uh, proizvodnji. Uh, In kalkulacije so zelo občutljive pri tem vprašanju. Mi smo uporabili sedemletno poprečno proizvodnjo, ki eh, temelji na Brnet eh, področju v ZDA. In eh, zadnje številke uporabljajo s 30-krat večjo proizvodnjo in to ne bi bilo eh, pravzaprav primerno. In eh, tako da ne dobimo rezultata, ki bi dejansko ustrezal emisijam, do katerih bi prihajalo. Gre seveda tudi za življenjsko dobo posamezne vrtine. Vsi moramo tudi priznati, da so pač določene danosti prisotne in druge ne. Kaj pa se tiče IPPC, ja moramo reči, da se je sprva govorilo vedno o stoletnem obdobju in poročilo še vedno pravi, da bi morali eh, primerjati pač eh, vedno ta obdobja. Ehm, in eh, pri tem je pa treba sveda povdariti, da je treba tudi upoštevati 20-letne analize in se sedaj nekje približujejo temu, da bi tudi to upoštevali, kar se pa tiče poročilu Združenih narodov. Tam se je govorilo o tem, da bi morali upoštevati metan kot toplogredni, toplogredni plin. Po eni strani prihaja sveda do tega, da se ozrače zelo hitro segreva in mi govorimo o kratkoročnem segrevanju v naslednjih desetletjih in prav to moramo preprečevati. Mislim, da je zelo pomembno, kakšno časovno obdobje se uporabi za izhodišče, ampak eh, študije, ki jih eh, smo jih delali, so pač eh, na osnovi tega, kar se običajno uporablja 100 let in pa 50 let. 50 let pri tem seveda prihaja do večjega vpliva metana na okolje. Očitno, hvala lepa, očitno obstoja diskrepanca, torej razkorak med različnimi verzijami meritev. Eh, no, mm, zelo na kratko bom eh, odgovoril. Dve vprašanje sta se pojavljali. Eh, eno se je nanašalo na to, ali uporabljamo selektivni pristop, da smo bolj negativni do proizvodnje plina iz skrilovcev. Drugo je pa vprašanje zakonodaje in implicitno, da ne delamo dovolj na tem področju v zvezi z plinom iz skrilovcev. Okoljski ki eh, se nanaša na vse proizvode na tem področju, ne samo na plin iz skrilevcev, moramo pa eh, poskrbeti za to, da proizvajalci vsekakor upoštevajo vso zakonodajo, eh, ki je na tem področju prisotna. Imamo direktivo o okoljskih vplivih, o tem je bilo že govora in tudi o podtalnici, torej direktivo o podtalnici trenutno, kot sva oba dejala, eh, smo eh, na eh, fazi, ko zbiramo podatke in eh, pregledujemo eh, razvoj na tem področju in na osnovi informacij, ki jih bomo zbrali eh, s pomočjo različnih študij, o katerih je bilo že govora, bomo ugotovili, ali postoja potreba, da bi storili še nekaj več, ali je dovolj, da uporabljamo trenutno zakonodajo Evropske unije in da bi še tukaj dopolnil gospa Alaska in gospod Ettinger sta mogoče Eh, na robe razumela zadevo. Naslednje leto eh, je predvidena pobuda za komisijo, da se točneje s tem okvarja. Veliko je informacij. Mm, eh, ki se, jih, ki se jih izmenjujo komisionarji Edegard Potočnik in Potočnik in Oettinger. E, in e, moramo ugotoviti, e, kakšna je dejanska situacija. Pregledujemo položaj in moramo na koncu izdelati predloge. Če bi imeli dokaze, da je treba nekaj storiti in tukaj smo vezani sicer na. Um, ocenah, na ocene vpliva in na to, eh, kakšni bodo rezultati. Danes popovdne se je pokazalo, da moramo še enkrat dobro pregledati in oceniti položaj. Eh, Gospodo Kelju bi želel povedati, da eh, najboljše Najboljša predvedevanja v zvezi z uh, plinom iz uh, skrilevcev je 500 BCM-jev. Eh, tukaj eh, smo eh, izvajali določene kalkulacije. Če se izkoristi tudi vse zaloge, bomo kljub temu imeli potrebo po uvozu. Bistvenega pomena je, Eh, tudi upoštevati konkurenčnost na področju uvoza plina in sploh moramo upoštevati položaj na področju teh energentov. Gospod Rajnek je še. Eh, želel bi se na dve vprašanje se otočiti. To je bilo, mislim, da dvo, drugo vprašanje, ali je najboljše, da izdelamo skupne standarde. Eh, v celoti to podpiram. Noben standard ni tako dober, da ga ne bi mogli še izboljšati in eh, to, to lahko samo podprem, strinjam se s tem. Uh, Eh, lomljenje in iz, eh, pridobivanje eh, plina na konvencionalni način in na nekonvencionalni način je popolnoma, to so različne zadeve. Na to bi želel povedati, da obstojata e, še dve vprašanje, ki sta zanimivi in sicer ali obstoja možnost, da bi se e, izločilo kemikalije v geotermalnih e, vrtinah se uporablja vodo brez kemikalij, to je v določenih poskusih ali to uspešno eh, pri eh, plinu iz krilevcev je eh, še vedno odprto vprašanje. In še eno vprašanje, bila je še kakšna tehnologija, ki ne potrebuje nobenih tekočin. Če bi imel odgovor na to vprašanje, bi gotovo bil srečnejši in ne bi več delal na tem področju, ampak mi delujemo na, predvsem v smeri vodnega lomljena in eh, moramo poskušati, eh, da bi zmanjšali koncentracijo in bomo videli, kako je za tem. In še nekaj, eh, boljši dialog bi moral potekati med posameznimi podjetji, ki se s tem ukvarjajo in pa lokalnimi skupnostmi. Sam nisem vključen v to, ampak sam slišim od lokalnih skupnosti, da je premalo dialoga, da je celo prišlo do tega, da bi e, e, so podjetja e, celo najela človeka, predstavnico zelenih, da bi uspela navezati boljše stike z lokalno skupnostjo. Vse stvari je treba še pregledati in kar sem videl doslej je, da smo imeli že v Berlinu podobno razpravo eh, in sicer eh, pred predstavniki parlamenta in da proces samega eh, komuniciranja se mi zdi dober in mislim, da bi morali tudi dalje uporabljati podobne pristope. Prisrečno se zahvaljujem in zahvaljujem. Eh, polskemu predsedstvu bi želel še eh, podati, eh, predati besedo, nisem vedel, da želijo spregovoriti. Vaša, beseda je vaša, torej Polsko predsedstvo, izvolite. Torej, moje ime je Mike Griffin iz univerze, dr. Howard me je omenil sicer mm, ne po imenu, ampak po publikacijah, ki jih je uporabil tudi pri svojem delu. Želel sem, oprostite, prosim, oprostite. Nekdo mi je dejal, da polsko predsedstvo želi nekaj povedati. Kaj se je pa zdaj zgodilo? Eh, zdaj pa ne more govoriti kar tako vsak, ki želi. Eh, kdo je eh, zastopnik polskega predsedstva? Mi smo predstavniki polskega predsedstva. In tukaj imamo Eh, profesorja Griffina, eh, ki, dejansko, eh, ki ga je dejansko profesor Howard že citiral. In v duhu znanstvene razprave bi lahko predstavili nekaj dejanskih številk, nekaj faktov in če se strinjate, bi lahko na ta način pridobili še dodatne informacije. Zelo mi je, zelo, zelo mi je žal. Eh, tukaj je eh, povabljenih eh, nekaj Eh, ljudi in eh, v politični skupini je bilo določeno, v vsaki politični skupini, kdo bo povabljen. Eh, in žalost, je sicer še en ekspert v dvorani in razumem, če bi želel spregovoriti, ker je bil citiran, mogoče čuti, da je bil napačno citiran, ampak na žalost ne morem dovoliti, da bi spregovoril, ni sicer fair, ni pravično, da to storim, ampak ne gre drugače, mi imamo pravila. Nimam možnosti, da bi mu dal besedo. Prosim pa, mogoče bi se lahko tudi to zapisalo in mi dalo v obliki pisma in to pismo bom eh, predal kolegom kot pomoč, eh, da če pravite, da ste bili napačno citirani, lahko na ta način korigirate le to. Ne morem pa preprosto dati besedo vsakemu, eh, ki se mu zdi, da je bil napačno predstavljen. Prosim za razumevanje, zelo mi je žal. Eh, glede tega eh, so pač eh, določene omejitve. Če mi pa boste izročili popravek, bom ta popravek izročil vsem kolegom. Mogoče bi lahko na ta način razrešili to problematiko torej se presrčno zahvaljujem vsem, eh, ki ste bili vključeni in prisotni. Bilo je naporno, dobili ste pa vrsto informacij in eh, ugotovili smo, da se moramo še dalje informirati. To nikakor ni zaključek procesa. Presrčna hvala. Čez dve, tri minute se bo začel sestanek koordinatorjev.